Začenjamo z zasedanjem Evropskega parlamenta, ki je svoje delo prenehal 18. julija tega leta. Imam nekaj sporočil za vas. Novica, ki nas je zelo razžalostila. Nenadoma je umrl naš kolega, portugalski kolega Andrej Bratford, ki je, ki manjka svoji državi, svoji stranki in tudi Evropskemu parlamentu. Zelo mlad je bil, star je bil 48 let. Celo življenje si je prizadeval za uh, je branil demokracijo, za uh, eh, anatomijo Azurov in vsi so ga priznavali in ga hvalili zaradi njegove prijaznosti, zaradi tega, ker je znal dobro govoriti in ker je bil zelo kulturno bogat človek. Bil je izvoljen nedavno v Evropski parlament in pred seboj je imel nov izziv, pomemben izziv in spominjamo se njegovega vzora in izražam svojo žalost in svojo solidarnost njegovi družini, prijateljev, skupini socialistov in celotnemu Evropskemu parlamentu. Poleg tega imam še eno žalostno novico. Pretekli teden je prišlo do velikih poplav v Evropi ki so prizadele eh, center in jugovzhod Španije in so povzročile poplave eh, v Valenciji, Alicantiju, Mursi, Granadi, Madridu in Alicanteju. Šest ljudi je izgubilo življenje, na deset tisočih je moralo zapustiti svoj dom in delovna mesta. V imenu tega parlamenta bi jim želel izraziti svojo bližino in svoje sožalje, eh, torej vsem žrtvam in njihovim družinam in jim izraziti naše bližino in našo solidarnost vsem tistim, ki so jih te poplave prizadele. Ravno tako bi želel jim izraziti priznanje, priznanje njihovim um, tistim, ki so jim pomagali, ki so se trudili, da bi jih rešili, vsem prostovoljcem, različnim službam, vsem, ki sodelujejo pri reševanju. V spomin našemu kolegu in žrtvam v Španiji in tudi kot izkaz bližine njihovim družinam vas. Pozivam, da ustanete in da spoštujemo minuto molka. onorevole piri ha chiesto di intervenire prego gospa piri je prosila za besedo hvala gospod predsedujoči prejšnji teden je prišlo do izmenjave zapornikov med Ukrajino in Rusijo in 24 eh, eh, ukrajinskih marincev je bilo osvobojenih. Mislim, da se vsi strinjamo, da ta izmenjava ne bi smela škoditi eh, pravic tistih, ki so se borili v MI17. Gospod tremah eh, je eh, izrazil, da je to bilo nekaj zelo bolečega za vse in za vse bolečine. In mislim, da moramo poslati sporočilo, da seveda smo solidarni z Ukrajino, vendar pa moramo spoštovati resolucije Združenih narodov in najti eh, tiste, ki so odgovorni za strmoglavljanje MH17, letala MH17. Hvala, hvala gospa Piri. Zapisnik z dne 18. julija 2019 je bil razdeljen. Ima kdo kaj proti, ima kdo kakšno pripombo? Gospod Papadakis, izvolite. Najlepša hvala, dragi kolegi. V tem trenutku je Cipr obkrožen z vojaško floto turških ladij. Poleg tega so bile postavljene tudi platforme na ekskluzivnem območju Cipra, ki je tudi seveda evropsko območje. Istočasno eh, nas dnevno, nam dnevno eh, grozijo, da bodo kolonizirali farmagosto, ki jo ščitijo resolucije Združenih narodov in Evropskega parlamenta. Evropski parlament se mora odzvati, Evropski svet se je odločil, da bo izdal sankcije proti Turčiji in Evropski parlament mora iti v isto smer. Hvala, zanima me, če ima kdo kakšne pripombe glede zapisnika. Če jih ni, potem je zapisnik s tem sprejet. zaradi smrti gospoda Bratforda in po imenu Roberta Gualtierja za ministra v italijanski vladi se je parlament uh, um, si zabeležil te dve prazni mesti in uh, v septembru 2009. Poleg te 19 na Danskem, torej Oblasti na Damskem so povedale, da je gospod Marjan Bin bil izvoljen na mesto gospoda Jepe Koforta in sicer z 2. julijem 2019. Poleg tega so portugalske oblasti mi sporočile, da je bil v Evropski parlament izvoljen Izabel Karvariš, in zamenjuje Andrej Jorg eh, Dionizio Bradford in to začne veljati s 3. septembrom 2019. Seveda vsem izrekam dobrodošlico in eh, želim povedati, da imajo seveda, da so polnopravni člani skladno z statutom. Pravni odbor je preveril eh, mm, pristojnosti Anso in Arias Čeverija in jim je potrdil mandat uh, z četrtim majem 2019 do konca zadnje legislatur, zadnjega mandata ima kdo kaj proti, potem so mandati s tem potrjeni. socialdemokrati, ljudska stranka, zeleni, EKR in tudi nevrščeni so mi sporočili nekaj sprememb glede imenovanja v odbore in delegacije. Te, ti sklepi bodo vključeni v zapisnik današnje razprave in bodo začeli eh, veljati z današnjim dnem odbor Juri Trani Nempel so popravila besedilo, so vnesla popravke v besedila z členom 241. odstavek so ti popravki sprejeti, če ne bo v roku 24 ur neka politična skupina ali pa skupina poslancev zahtevala, da, da se o teh popravkih eh, glasuje. Popravki so na voljo na spletni strani, njihov naslov bo zapisan v zapisniku te seje. Odbor kult se je odločil, da bo začel pogajanja, interinstitucionalna pogajanja pred prvo obravnavo v svetu skladno z členom 72 uredbe. Stališče parlamenta v prvem obravnavi jim dajejo mandat in so na voljo na spletni strani plenarnega zasedenja. Eh, vse skupaj bo zapisano v eh, zapisniku te seje. nadalje. Evropski eh, varuh za človekove pravice in obnjava eh, v Eh, uradnem listu je bilo objavljeno eh, poziv, da se mm, podajo kandidature in rok za oddajo teh kandidatur je 30. september 2019. 4. septembra ste prejeli z moje strani eh, elektronsko sporočilo za dodatnimi sporočili. Želim bi povedati, da skladno s členom 231. odstavek uredbe vsak kandidat, vsaka kandidatura mora dobiti podporo vsaj 40 poslancev voditev, ki morajo predstavljati, morajo prihajati vsaj iz dveh držav članic. Vsak eh, poslanec lahko podpre eno samo kandidaturo. Če nek poslanec eh, podpre več kot eno kandidaturo, potem se to sploh ne upošteva. Ko je kandidatura eh, poslana predsedniku, ni več mogoče dodajati ali oduzemati podpise podpora. Po roku, ko, ko poteče rok, bom bom proučil kandidate in bom njihova imena posredoval odboru za peticije, ki bo imela zaslišanje na začetku decembra. Ti, eh, ta zaslišanja bodo odprta za vse, po, za vse poslance. In um, izvolitev um, tega um, predstavnika za človekove pravice bo potekala decembra 2019. Sedaj pa dnevni red, ki je bil sprejel 12. septembra, skladno z členom 157, je bil razdeljen in prišlo je do nekaterih sprememb. Po posvetovanjih za političnimi skupini bi želel vam predstaviti naslednji predlog spremembe končnega dnevnega jeda, ki zadeva torek in sicer naslov izjave komisije o skupnem stališču Evropske unije eh, glede na mm, sestanek na vrhu Združenih eh, narodov o delovanju na področju okolja v New Yorku, bi morali spremeniti priprave za eh, sestanek na vrhu glede mm, ukrepov za okolje in in ciljev, razvojnih ciljev v New Yorku če nima nihče nič proti, potem je ta sprememba sprejeta. Potem vedno glede torka. Zeleni in eh, skupina GUE so prosili, da razprava o izjavah sveta in komisija glede eh, gozdnih požarov v Amazoniji, da se zaključi z resolucijo, o kateri bomo glasovali v četrtek do povdan. Besedo predajam gospodu Lambercu, predsedniku za to, da predstavi to eh, zahtevo v imenu eh, zelenih. Eh, Hvala. Govorimo v sedajniku in v Amazoniji še vedno gori. To je problem za vse svet. Zato je popolnoma legitimno, da o tem govorimo in da pripravimo tudi resolucijo. Ampak Mislim, da ne bi samo govorili o tem, ne da bi imeli sklepe. Vem, da si nekateri iz agroživilske industrije manjajo roke, čež da je Evropa papirnati tiger. No, jaz mislim, da bi morali imeti na koncu resolucijo, zato da bi morali v tej resoluciji povedati tudi, kakšne posledice bomo uvedli, če Brazilija ne bo ukrepala, kajti to je velik problem in oni pravijo, da se pač evropejci ne smejo umešavati v to. No, ampak mislim, da je Amazonija nekaj, kar pripada vsem. Ne gre samo za Amazonijo, gre za to, da se s tem borimo proti podnebnim spremembam, zato mislim, da bi morali nekaj storiti za to, Lepo prosim, podprete našo prošnjo, da bi v koncu razprave imeli tudi resolucijo, o kateri bi glasovali v četrtek. Hvala. Hvala. Bi kdo želel govoriti, spregovoriti proti? Želi kdo besedo? Nikogar ne vidim. Potem glasujemo, poimensko glasovanje. Glasujemo.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 dnevni red ostane, ostaja nespremenjen. Potem torek, skupina ID in GUE sta. Kaj se dogaja? Gospa Kretu. Izvolite, gospa Kretu. V mikrofon, prosim. Žal mi je, moja kartica ne dela, vendar sem glasovala za. Nekaj narobe s kartico. Dobro, zabeležili smo si. Torej, kar zadeva torek. Skupini Idi in Gue so prosili, da razprava in glasovanje o poročilu eh, poslanca Gualtiera o imenovanju predsednice Evropske centralne banke Kristine Lagarde se prestavi na prvo plenarno zasedanje v oktobru, zato da bo gospa Lagart lahko prisotna. Besedo predajam gospodu Baju, da bo predstavil to zahtevo skupine ID. Hvala, kolegice in kolegi. Razpravo in glasovanje naj bi imeli jutri ob prisotnosti gospe Lagarde in to je na dnevnem redu že dolgo, to je ključnega pomena, Ampak gospa Lagarde nam je pred kratkim povedala, da mora ostati v Washingtonu in da žal ne bo uspela priti sem. Dovolj naj bi bil njen nastop v odboru Ekon. To ni res. Pogosto parlament obravnavajo kot organ, ki samo potrjuje odločitve, ki so sprejete drugje. Ne smemo se pustiti tako žaliti. Mi smo edina institucija, ki je demokratično izvoljena predsednik ECB-ja je seveda ključna funkcija. Gre za politiko v zvezi z evrom, inflacijo in tako naprej. To vpliva na zaposlovanje in na izvoz, zato mora seveda razprava potekati v prisotnosti kandidatke. Gospa Lagarde bi morala biti v Evropskem parlamentu, takrat ko o tem govorimo, In seveda takrat moramo tudi o tem glasovati. Zato predlagam, da preložimo razpravo in glasovanje. E, e, Hvala. Bi kdo želel spregovoriti proti? Non c'è. E, presidente Lambert ha chiesto la parola. Monsieur le Président, je ne partage absolument pas la... Hvala. Se sploh ne strinjam z gospodom Bejem, ko omenja postopek Naj mu povem, da je postopek sledeč. Najprej je kandidat zaslišen v pristojnem odboru, to je bil odbor Ekon. Gospa Lagarde je bila v Ekonu, dolgo časa smo o tem govorili, torej pravila so bila spoštovana in pravila pravijo, da se potem o tem glasuje na plenarnem zasedanju. Vendar parlament in plenarno zasedanje opozarjam na to, da je gospa Lagarde povedala, da je načeloma za to, da pride v parlament na plenarno zasedanje. In če želi parlament ukrepiti svoj profil, zato da bi imel razpravo z kandidatko za predsednico ECB-ja, potem je to v redu. Ampak predsednica Lagarde je zdaj v Washingtonu, zato ne smemo njene odsotnosti jemati kot žalitev Jaz mislim, da nima nekega smisla, da smo zdaj preveč užaljeni. Ampak jaz mislim, da bi morali storiti naslednje. Lahko imamo razpravo in glasovanje oktobra 1, ampak tega ne smemo predstaviti kot neko, nek ugovor gospe Lagarde. Mislim, da bi morali če to storimo, storiti zato, da dvignemo svoj status. Če želimo imeti torej razpravo o monetarni politiki unije, potem je to nekaj drugega, kaj te ta prošnja ni bila vložena na konferenci predsednikov in mislim, da o tem niti danes ne govorimo. Grazie, še ranke, eh... Hvala. Tudi predsednica obrije želela nekaj dodati. Merci, merci, monsieur le président, je voulais... Hvala lepa. Povedati želim, kaj želi skupina GUE. Člen 130 poslovnika navaja, da imenovanje predsednika ali predsednice ECB mora potekati v dveh mesecih po zaslišanju v odboru. Torej, 4. septembra je bila Lagardeva zaslišena, torej imamo do 4. novembra čas. Oktobra bomo imeli dve plenarni zasedanji in takrat lahko imamo razpravo mirno in umirjeno z gospod Lagarde. Ona bo najverjetneje nova predsednica ECB-ja in eh, v odboru Ekon je dejala, da ECB že predolgo posluša monetarne trge in da je zdaj čas, da se prisluhne ljudem. No, mi smo tukaj predstavniki ljudi, ljudstva. Zato je čas, da nam ECB prisluhne. In res je, predolgo so poslušali trge. Kolegice in kolegi, ne morem si predstavljati, da bi vi zavrnili to možnost, da razpravljamo o ECB ob prisotnosti Lagardove. Spodbujam vas torej, da podprete prošnjo, da bi imeli razpravo o prisotnosti gospe Lagarde. La hvala. Prošnja je bila torej predstavljena in sedaj moramo glasovati po imensko glasovanje. Glasujemo. No votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dnevni red ostaja torej nespremenjen. Allora, allora, c'è un problema. Torej, tukaj imamo nek uh, tehnični problem. Za je glasovalo volevo leggere prima il risultato. Želel sem najprej prebrati rezultate, pa so izginili z ekrana. Sul tabellone principale. Na glavni tabli je, so vlad, vlado, glasovi proti, so zamenjali glasove proti z vzdržanimi, zaradi tega je prišlo do te zmešnjave. elettronici si sono ecco allora eh, i voti sono torej izid glasovanja je naslednji za 175 gospod Bulman prosim uh, hvala gospod predsednik v dvorani imamo občutek da ni bilo popolnoma jasno O čem smo glasovali? V, ali smo glasovali o predlogu zelenih v zvezi z Amazonijo? Mislim, da rezultat ni popolnoma jasen, zato ker nismo točno vedeli, o čem glasujemo. Lepo prosim, da ponovimo glasovanje, kaj te ni dopustno, da bi tukaj eh, dopustili kakršnokoli tehnično težavo. Torej, rezultati, kar zadeva razpravo o poročilu Gualtieri, so za 175, proti 274, vzdržanih 10. Prošnja je torej zavrnjena in dnevni red ostaja nespremenjen. Potem pa glede rezultata o razpravi o Amazoniji so Rezultati naslednji za 192 proti 218 vzdržanih 13. Nadaljujemo. Torek. Skupina Renew je prosila, da resolucija, ki zaključuje razpravo o izjavah sveta in komisija glede tuje umešavanja, eh, to je umešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalne in evropske demokratične procese, da se to prestavi na prvo zasedanje oktobra. Besedo predajem nekomu, ki želi podpreti to prošnjo. Prosim, izvolite. Nikogar ni? Gospa Intveld. Um, Preprosto je. Mislim, da je za nas v redu, da bi imeli to razpravo, ampak predlog resolucije, za predlog resolucije potrebujemo več časa, to je zelo občutljivo in sporna tema in resnično si moramo vzeti več časa in delati na tej resoluciji, o njej pa razpravljati naslednjič. Hvala. Hvala, gospa Intfeld. Kdo je proti? Gospa Pir. Ta pobuda prihaja iz skupine SND in vidim, da eh, večina želi imeti to, imeti na dnevnem redu in če je potrebno, lahko ustanovimo naslednji teden posebni odbor in lahko to prestavimo. Upam pa, da ne bomo eh, opustili tega in zaradi tega torej smo prot, smo, temu, da bi, smo za to, da bi uh, jutri razpravljali in eh, glasovali naslednji teden. Torej, prisluhnili smo obema poslankama, sedaj pa bomo o tem glasovali. Glasujemo z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. prehajamo sedaj na sredo skupina els je prosila da razprava o izjavah sveta in komisija o pomenu eh, evropskega zgodovinskega spomina prihodnost Evrope se zaključi z resolucijo, o kateri bi glasovali v četrtek. Besedo ima eh, gospod Galer, da predstavi to prošnjo ELS-a. Hvala, gospod predsednik. Pogosto obeležimo jubileje tukaj v parlamentu z razpravami in z resolucijami. Gre za 80. obletnico pakta Ribbentrop-Molotov in mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli razpravo in resolucijo. Enako smo storili tudi pred desetimi leti. Posledice tega pakta so bile pogubne za celoten kontinent in delno jih je mogoče videti še danes, zato je primerno in ustrezno, da imamo razpravo z resolucijo na to temo. Hvala. Hvala, gospod Galer. Kdo je proti? Bi kdo želel spregovoriti? Proti? Nihče ni proti. Gospa Dalje je prosila za besedo. Hvala. Najprej bi želela povdariti, da menimo, da je ta naslov pomemben zgodovinskega spomina za bodočnost Evrope, Želimo tudi povdariti, da glasujemo o resoluciji na prvem zasedanju oktobra in da je to zelo kočljivo vprašanje in pomembno vprašanje in bi želeli imeti dovolj časa, da bi eh, resnično obravnavali to resolucijo. Mi pa moramo sedaj glasovati, zato bomo sedaj glasovali. Prisluhnili smo gospodu Galerju in sicer po imensko glasovanje glasujemo. la votazione è chiusa konec glasovanja bom prebral za štiristo triinštirideset poslancev ne glasovalo je štiristo triintrideset poslancev za dvesto štiriintrideset proti sto oseminsedemdeset vzdržanih enaintrideset torej predlog je bil sprejet sedaj. Še vedno smo pri sredi. Ai sensi dell'articolo 300. Skladno z členom 314 o, o pogodbe o delovanju Evropske unije predlagam, da po predstavitvi sveta imamo razpravo, celovito razpravo. To pravim zaradi tega, ker so zeleni predlagali. da bi predstavitev sveta o splošnem proračunu za finančno leto 2020, da bi to zamenjali z um, izjavo sveta in komisije za leto 2020. In mislim, da bi bilo prav, da imamo celovito razpravo, torej izjavo komisije in sveta, pa tudi uh, Eh, vseh poslancev, torej da bi sodelovala tudi, eh, da bi lahko sodeloval tudi parlament. Ima kdo kaj proti? Ne, potem mislim, da je to sprejeto. Hvala. Torej mi bomo s tem zaključili v pričakovanju razprave smo torej sedaj tako, uh, imamo sedaj tak dnevni red. Prva točka je izjava komisije o stanju gozdov v Evropski uniji. V imenu komisije ima besedo komisar Kanjete. Prosim kolege, da dvorano zapustijo v Dvorano zapustil v tušini. Prosim, izvolite, gospod komisar. Señorías, la Comisión Europea, al igual que el Parlamento Europeo. Hvala, gospod predsednik. Evropska komisija, podobno kot Evropski parlament, želi izraziti svojo solidarnost z vsemi tistimi, ki so bili prizadeti v eh, poplavah v različnih španskih regijah. Svojo solidarnost bi želeli izraziti tudi z družinami tistih, ki so preminuli. Zahvaljujemo pa se vsem tistim. voluntarias que no han escatimado esfuerzo alguno para paliar los efectos de esta. sorry i want to catch your eye because i think out of respect to this issue we would like to. Prekinila sem vas zato, ker je gre za pomembno temo in res vam želimo prisluhniti. Kolegice in kolegi, čim tiše, lepo prosim, da zapustite dvorano. Minutko bomo počakali, gospod komisar, mislim, da bo tako najbolje. No, please, we'll hold. please leave the chamber quietly. Čim tiše, lepo prosim, kolegice in kolegi, začeli bomo z razpravo. Komisar je poskušal govoriti. Komisar, se opravičujem, da sem, vam, da sem vas prekinila. Lahko začnete znova, lepo prosim. Lepo prosim, da dvorano zapustite čim tišje. Hvala, gospoda predsedujoča. Ja, ali. Hvala, gospa predsednica. Evropska komisija želi podobno kot Evropski parlament izraziti svojo solidarnost z vsemi tistimi, ki so bili prizadeti v poplavah in v neurjih v številnih španskih regijah. Želeli bi izraziti tudi svoje, svoje sožalje z družinami premenulih in se zahvalili vsem tistim, ki so ponudili pomoč z vsemi reševalnimi enotami, ki so pač pomagali prizadetim. Šaftu. Gospod in gospodje, danes govorim v imenu gospoda Hogana. Hvala, ker ste pripravljeni prispevati k tej temi in pozdravljam seveda Evropski parlament in njegovo zanimanje za gozdove. Gozdovi pokrivajo 40 odstotkov kopnega in predstavljajo pomemben vir. Okoljsko gospodarstvo mora imeti pomembno vlogo, ko govorimo o trajnostnih ciljih podnebne spremembe prav tako vplivajo na gozdove, to povzroča nevihte in požare, naprimer. Aprila je komisar Hogan organiziral Evropsko konferenco za gozdove. Takrat smo poglobljeno govorili o tem, s kakšnimi izzivi se Evropska unija sooča na področju gozdov in gozdarskega sektorja. Tam so sodelovali vsi relevantni deležniki in tudi raziskovalci, akademiki, industrija, nevladne organizacije in predstavniki civilne družbe. Na konferenci je bilo potrjeno, da so gozdovi vedno pomembnejši in da je tudi gozdni sektor vedno pomembnejši. Prav tako si moramo prizadevati, tako so dejali na konferenci, za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev. Gozdovi in gozdarski izdelki so ključnega pomena, če želimo biti oglično neutralni do leta 2050. Gozdovi so oglični ponori in lahko veliko prispevajo pri boju proti podnebnim spremembam. Komisija naj bi pripravila oceno gozdov v Evropski uniji. Na začetku lahko povem, da so gozdarske politike večinoma v rokah držav članic. In to se odraža tudi v gozdarski strategiji in v sklepih sveta z dne marca eh, 2019 o gozdovih in gozdarski politiki na ravni EU. V zadnjih letih so gozdovi izpostavljeni skrajnim dogodkom, naprimer nevihtam, požarom ali škodljivcem. To povzroča velike škode tako gozdom kot tudi povezanim ekosistemom požari nevihte in škodljivci torej povzročajo veliko težav komisija je vzpostavila stalno skupino za gozdove in tudi strokovno skupino za boj proti požarom na primer zato da bi se čim bolj izmenjali dobro prakso med državami članicami in komisijo. Nedavno smo imeli razprave o tem, kakšno je stanje v gozdovih. Govorili smo tudi o tem, kako bi lahko z gozdovi upravljali tako, da bi zmanjšali tveganje za požare. Zaščita gozdov in odpornost gozdov posta tudi temi, o katerih bomo govorili na naslednji seji vidimo lahko, da škodljivci povzročajo veliko težav, naprimer v srednji Evropi. In tudi v Nemčiji so zaradi škodljivcev in suše v zadnjih dveh izgubili vsaj 100 tisoč hektarjev gozdov ali pa so gozdovi resno poškodovani. Komisija ima ocene, da je pogorelo 300 tisoč hektarjev gozdov v samo letošnjem letu. To je 60 tisoč hektarjev več, kot je bilo poprečje od leta 2000 do 2018. 4 milijone hektarjev gozdov je poškodovanih v Evropi. In to seveda posega v evropske ekosisteme in tudi na območja Natura 2000, naprimer. Tudi industrija je v težavah zaradi škodljivcev in zaradi slabe kakovosti lesa. Razmere niso optimalne, niti iz vidika blaženja podnebnih sprememb. Če želimo podpreti gozdove in potrebe gozdov, moramo pripraviti strategijo in komisija pripravlja instrumente za financiranje, zato da bi pripravili ustrezne prednostne naloge. Seveda pa bomo ravnali smotrno z viri. Načrt je, da bi porabili približno 8 milijard evrov. Ta denar pa bomo porazdelili med eh, sklade za razvoj podeželja, naprimer. pa tudi mehanizem za civilno zaščito bo dobil nekaj denarja. Prav tako našo strategijo za gozdove, gozdove podpira še nekaj drugih programov. Kar zadeva ponovni dvig proizvodnje. Države članice se tukaj lahko obrnejo na Evropsko unijo in črpajo sredstva iz eh, sklada za razvoj podeželja. 20 odstotkov, približno 1,7 milijarde evrov bo namenjenega preprečevanju in 700 milijonov evrov bo namenjenih za pogozdovanje. Prav tako si bomo prizadevali za odpornost gozdov. Mehanizem za civilno zaščito je dobil tudi veliko podpore za to, da lahko ocenijo, kakšno je stanje in da se lažje borijo proti požarom. Mehanizem smo nedavno še okrepili, kajti okrepili smo rezervne zmogljivosti za izredne primere, naprimer z letali za gašenje požarov. Tudi za zaščito gozdov smo razvili nove prakse in nove pristope. Pričakujemo, da bomo v okviru novega programa Obzorje Evropa dobili več sredstev za ta namen. Hvala, komisar. Zdaj pa prvi govorniki. Najprej gospod Lize za ELS. Dve minuti. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. V Evropi so gozdovi pomemben element pri zaščiti podnebja. Les lahko nadomesti tudi druge proizvode, naprimer jeklo. Gozdovi so tudi pomemben gospodarski sektor, pomagajo pa tudi pri biotski raznovrstnosti. Ampak gozdovi so pogosto v slabem stanju v več državah članicah: Češka, Slovaška, Francija, Nemčija in jug Skandinavije. Vzrok za to je suša v zadnjih letih in zaradi tega se potem širijo škodljivci, kot so razne oblike hroščev. Pa tudi podnebne spremembe prispevajo svoje. Zato mora vsak na svoji ravni, predvsem države članice na mestu samem, ampak tudi Evropska unija, tam, kjer ima pristojnosti, vsak mora torej na svoji ravni pomagati. Preveriti bi lahko, ali lahko pomagamo tudi finančno, govorim o drugem stebru SKP, vendar zaenkrat se govori o krčenih sredstev iz drugega stebra, vendar tega parlament prav gotovo ne bo sprejel ampak lahko bi spremenili tudi pravila, naprimer na področju konkurenčnega prava. Vsi, ki govorijo o spremembi pravil, morajo zdaj biti pripravljeni postopati nebirokratsko. Kolegice in kolegi, na dnevnem redu imamo nažalost samo razpravo, ELS je želela tudi resolucijo. Lahko bi govorili o tem, da ne bi samo razpravljali o tej temi, ampak da bi pripravili resolucijo za naslednje plenarno zasedanje s konkretnimi predlogi. Gozdovi so nam pri srcu in seveda mi podpiramo vse tiste, ki si prizadevajo za dobrobit gozdov. Hvala. Hvala lepa, gospod Andrije, za minuto. Socialisti. Hvala, gospod predsedujoča. Evropska unija mora prevzeti svoj del odgovornosti za krčenje gozdov. Mi smo odgovorni, zato ker veliko uvažamo z vseh koncev sveta. Odgovorni smo tudi zato, ker še naprej uvažamo les ali pa izdelke iz palmovega olja. V Franciji se o tem govori celo kot o gorivu. Vemo pa, da je palmovo olje katastrofa za okolje in tudi za podnebje. Mi smo odgovorni. Lahko pa ukrepamo in morali bi ukrepali, ukrepati. Uporabiti moramo gozdarska in gozna sredstva v Evropi. Pravila morajo biti tudi jasna glede trajnostnega upravljanja z gozdovi. In še osebna opaska, bolj Verodostojni bomo, če bodo prostotrgovinski sporazumi, kot je Merkosur, vključevali klauzule o spoštovanju okolja, naprimer. Hvala. Hvala lepa, Torvalds, Nils, dve minuti, Renew, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Evropski gozdovi so včasih upravljani dobro, včasih pa slabo. Kaj je vzrok za to? Vzrok je, da nimamo koncepta evropskih gozdov. Imamo gozdove, različne vrste, nekaterim gre bolje, nekaterim slabše. Če želimo razumeti, kaj se dogaja, moramo pogledati, kaj se dogaja v Kanadi in v Rusiji, V obeh državah so pustili, eh, pustošili veliki požari. In gledano z ekološkega vidika, je njihova bilanca stanja, torej v teh dveh državah, že negativna. Če pride do požara na naraven način, potem tega ne moremo pogasiti. Nimamo ustreznih virov in to je potem trajni problem. V Rusiji je julija zgorelo 4 milijone hektarjev in teh požarov preprosto ni bilo mogoče pogasiti. Potrebujemo ustrezne strategije za upravljanje z gozdovi. Donald Trump je rekel, da bi morali v gozdovih več grabiti. No, jaz mislim, da zadeva ni tako preprosta. Če si pogledamo škodljivce, lahko vidimo, da je tudi to velik problem. E. Gospod Eichhout za zelene za minuto. Hvala, gospa predsedujoča, hvala za razpravo o evropskih gozdovih. Veliko govorimo o gozdovih zunaj Evrope, ampak mislim, da je zelo pomembno, da govorimo tudi o gozdovih v Evropi. Še posebej zato, ker so gozdovi ključnega pomena za podnebje, gre za ponore oklika in pomembni so tudi pri biotski raznovrstnosti. In pri obeh teh kategorijah Evropi ne gre dobro. Najprej podnebje. 40 odstotkov obnovljivih virov energije prihaja iz biomase in kar zadeva direktivo LULOCF, komisija sama jasno navaja, da pričakujemo, da bo ponor manjši do leta 2030. Manjši ponor pomeni više izpuste. Zato mislim, da moramo tudi na tem področju biti boljši. Tudi biotska raznovrstnost, na primer, okoljska agencija navaja, da imajo gozdovi v zaščitenih območjih Natura 2000 samo v 25 odstotkih dobro stanje. Komisija mora to izboljšati, še posebej do leta 2030, zato da bomo izboljšali gozdove, to bo koristilo podnebju in biotski raznovrstnosti. Hvala. Dve minuti, gospod Hakarajnen, skupina ID. arvoisa puhemies gospa predsedujoča gospod torvalds je lepo povedal zadeve jaz pa bom nadaljeval namreč na finskem že več kot sto let vlagamo v upravljanje z gozdovi in zaradi tega gozdovi zdaj rastejo bolje kot kadarkoli prej. V gozdovih imamo speljane poti, s katerimi lahko potem upravljamo z gozdovi. Tako je tudi lažje preprečiti požare, na primer. Mi smo na ravni Švedske, Kanade in Rusije. Na švedskem So bili požari poleti, ampak mi, Finci, smo jih potem tudi pogasili. Finci živimo s gozdovi in lahko tudi pomagamo gozdovom. Vendar, zdaj govorimo o evropskih gozdovih. No, pridite na Finsko, boste videli, kako se reči streže. Jaz imam osebne izkušnje s tem. 16 let sem bil star, ko sem začel delati v gozdu, Videl sem, kako je treba skrbeti za gozdove, kako se uporablja gozdove in izdelke iz gozdov. Zato lepo prosim, pridite na Finsko, boste videli, kako pri nas zadeve stojijo. Ne predpisujte vi nam. Vi imate težave, mi pa vemo, kako je treba delati. Hvala. Gospod Hakarajnen modri karton za vas modri karton gospoda Rolanda. Pardon? Moramo iti skozi ta normalen postopek. Sprejmete modri karton? Boste sprejeli to vprašanje? Nekdo vam želi postaviti vprašanje. Ga sme? Gospod Roland, izvolite. Mikrofon. Torej, moje vprašanje je sledeče. Glede gozdov. Neko protislovje sem zasledil. Mi zagovarjamo nekaj kot Evropska hiša demokracije glede gozdov. Evropska politika za biodizel pa gre v drugo smer. Tam pa zagovarjamo neko zeleno politiko, sa, katerim, sa katero pravzaprav ničujemo indonezijski uh, deževni gost, tropski gost. Eh. Prav tako pa smo s tem povzročili izgubo dragocenih vrst, naprimer orangutana in tako naprej. Ja, najlepša hvala. 45 sekund ste že imeli, prava predsedujoča. Uh, eh, vprašanje nisem zasledila, se boste odzvali na to vprašanje oziroma komentarji. He's finished speaking. You have the floor če želite je beseda vaša. ne ne bom se odzval na vprašanje. boste odgovorili na vprašanje nisem razumel. ne boste odgovorili saj ne vem zdaj. Ne, jaz odgovarjam samo na pravo vprašanje. Roland, ja, gospod Roland, slišali ste odgovor na ta vaš komentar. Gospa Višnjevska je naslednja, minuto in pol. V imenu IKR. Pani predsednica, pani komisaržu, sta. Ja, najlepša hvala, gospa e, predsednica, spoštovani komisar. Stanje naših gozdov mora postati ključni izziv za, za naslednje desetletje v zadnjem času opažamo uničevanje naših eh, gozdov, eh, napadajo ga tudi škodljivci, kot eh, so naprimer podlobnik in drugi škodljivci, ampak Evropski uniji gre kljub vsemu razmeroma dobro glede gozdov v primerjavi z drugimi regijami po svetu. Na Poljskem gozdovi rastejo pravzaprav v 40 letih so pokrivali samo 20 odstotkov polske države, zdaj pa že 30 odstotkov. Mislim, da je tudi naše državno podjetje za upravljanje z gozdovi primer dobre prakse, ki mislim, da bi jo morali deliti z ostalimi. 500 milijonov dreves. Ja. Vsako leto posedimo na polskem gozdove obnavljamo, Evropska unija pa nas pri tem vsaj aktivno ne podpira. Aktivna politika gozdarstva pa je kljub vsemu zelo, zelo pomembna. Skratka, imamo dobre prakse, ki jih želimo deliti in mislim, da smo lahko za zgled ostalim. Hvala. Hvala, predem dam besedo naslednjemu govorniku, bi želela novim poslancem povedati, da je modri, kart da je modri karton pravzaprav pravice, da postavite vprašanje 30 sekund, da to imate oseba, ki ste jo postavili vprašanje, pa ima potem 30 sekund, da odgovori. Gospod eh, Ferrera. O imenu Guje Nagala. Vulnerabilidade da floresta tem expressão concreta na. Hvala. Naši gozdovi so ranljivi. In to vidimo, saj imamo ogromno požarov, napadajo jih eh, škodljivci in vse to kaže na, kako, na to, kako ranljivi so. Ranljivi pa so zato, ker v njih ne vlagamo dovolj, prav tako pa nimamo dovolj gozdarjev. To povzroča tudi Evropska skupna kmetijska politika, ki pravzaprav eh, financira razgradnjo javnih eh, storitev, tudi gozdarstva ustvarjajo se monopol, monopolni položaji v sektorju gozdarstva in na ta način preprečujemo, da bi gozdovi imeli to večplastno funkcijo, ki bi jo lahko imeli. Zaradi teh politik pa se tudi naši državljani vse pogosteje selijo s podeželja v mesta. Mi že nekaj časa pozivamo k temu, da bi več ulagali v gozdove in da bi več vlagali tudi v evropske programe za preprečevanje nasreč, ki bi jih moramo tudi v polni meri izvajati. Gozdove moramo zaščititi, potrebujemo uh, drugačne kmetijske politike, s katerimi bomo ustavili eh, to uhajanje javnih sredstev z tega področja. Gospod Papakatu, se ena minuta. Hvala, gospa predsednica. 100, let, 100 eh, oseb je letos že umrlo v gozdnih eh, požarih eh, na Grči, naprimer na Zakintusu in v drugih regijah. Zato potrebujemo konkretne načrte, kako to preprečiti in zagotoviramo tudi, da ta kazniva dejanja, ki se dogajajo na tem področju, Eh, da jih eh, razrešimo. Pa tudi nasloviti moramo to vrzel na področju financiranja. Imamo različne organe, RESCU, naprimer, ki sicer delajo vse, kar lahko, niso pa deležni prave eh, podpore. Države, članice imajo na voljo zelo malo sredstev in nažalost ne morejo uh, ustrezno zaščititi gozdov. Rezultate pa zdaj vidimo uh, po celi Evropi. Ukrepa se šele, ko pride do požarov in izrednih situacij. Potrebujemo več uh, osebja in uh, zagotoviti, da se gozdov ne bo gospodarsko samo izkoriščeno. Hvala, gospod Dorfman, in v tem pol. Še ste kolegi? Kolegice in kolegi, res je tako, kot je dejal komisar gozdovi so ogroženi v Evropi. Lubadar se širi tudi zaradi podnebnih sprememb in tudi v moji regiji je udaril lani jeseni. To vpliva tudi na seveda boj proti podnebnim spremembam in na biotsko raznovrstnost. Drevesa in gozdovi so kot neke vrste pljuča, zato potrebujemo trajnostno upravljanje z gozdovi če bomo gozdove uporabljali šele tako bomo lahko pomagali pri boju proti podnebnim spremembam zato ker lahko iz lesa pridobimo veliko drugih materialov Mislim, da bi si gozdovi zaslužili, da jih jemljemo resno, zato da bomo imeli trajnostno gospodarstvo in gozdarje moramo spodbujati k temu, da bodo gozdove ohranili pri življenju, zato da, bo gozd, da bodo gozdovi lahko še naprej opravljali svoje različne funkcije, ki jih imajo. Skrbi me, da so bila predlagana krčenja v drugem stebru SKP, ampak mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi v okviru razprave o podnebnih spremembah uvedli nove instrumente za to, da bi pomagali gozdovom in s tem seveda pomagali pri boju proti podnebnim spremembam. Hvala. Mr. De Castro. Hvala, gospod De Castro, dve minuti. Sí. Presidente. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, stanje naših gozdov je vedno bolj tvegana in vedno bolj v nevarnosti. In Evropska unija mora znova voditi boj proti tej situaciji. Veliko je bilo že postorjenega in tudi po zaslugi skupne kmetijske politike. V zadnjih 20 letih smo bili priča povečanja pokritosti z gozdom in sicer se je gozd zvečal za površino Portugalske. Torej, ta strategija je sicer treba izboljšati, vendar pa je že prinesla dobre rezultate. Kljub temu pa se ne smemo ustaviti. Krčenje e, sredstev SKP po predlogu komisije pomenijo v nekaterih državah veliko zmanjšanje programov Eh, razvoja podeželja. V nekaterih državah bo prišlo do 25 odstotkov krčenja in to pomeni zagotovo nespremljiv korak nazaj. Naši kmetovalci in naši goz, gozdarji morajo biti v prvi vrsti in pri iskanju rešitev za naše gozdove. Istočasno pa je treba ukrepati tudi do tistih držav, ki največ izvažajo les in moramo, jim, moramo uvesti neke certifikate, ki bodo za nas pomeni, pomenili varnostne klauzule. Smo namreč pred klimatsko, pred podnebnim iz, velikim podnebnim izzivom in samo Združena Evropska unija bo prebivalstvo prebivalcem znala dati prave odgovore, ki jih eh, prebivalci od nas pričakujejo. Stefan Uta. Gospod uh, Stefan Uta, ena minuta. Romunija se afla v mare parte a podurlor Virgine din Evropa. Deși ar trebui... Hvala, gospod predsednica. V Romuniji imamo ogromno uh, gozdov, nedotaknjenih gozdov, ki, se, ki jih je treba uh, zavarovati. Uh, Eh, deforestacija različnih regij v Romuniji pa se kljub vsemu nadaljuje. V Romuniji se tudi ne spoštuje direktiva o zaščiti, o zaščiti habitatov in ptic. Eh, več kot 360 tisoč hektarjev so, gozdov smo v eh, Romuniji izgubili, 1,2 milijonov metri, kubičnih metrov lesa smo na ta način izgubili požari so sicer eh, izjemno velik problem, niso pa edini problem, um, ki ga gozdovi v Evropi, ki ga imamo za gozdovi v Evropi. Eh, različne organizacije zdaj eh, tožijo tudi romunsko vlado za to, da bi se deforestacija končala. Uh, Zanima me, gospod komisar, kaj boste storili za to, da bi poskrbeli za to, da se bodo evropske a, direktive izvajale v dobrobit evropskih gozdov. Hvala. Hvala, gospod Deparnej Grunenberg. Ähm, äh, Hvala, gospod predsednica. Dame in gospodje, ne vas spomnim, da, gozdo, da gozdovi rastejo zelo počasi. Skladno z naravnim ritmom. Tako da moramo v Evropi razvijati uh, gozdarstvo in gozdove, ampak uh, eh, eh, opuštevanju pač tega naravnega ritma. Zagotoviti moramo tudi, da se gozdovi upravljajo na kar se da trajnostni način. To pa ne bo možno, če bo tudi na tem področju veljala uh, konkurenca. Ne bo nam uspelo eh, pokriti oziroma uh, nasititi to našo energetsko lakoto z uh, lesom in z gozdovi, uh, pa tudi kompenzirati, ne bomo uspeli izgubiti biotske raznolikosti za, goz, za gozdarsko politiko. Imamo tudi napačno trgovinsko a, politiko, napačno kulturno politiko, zato pa se vse, tako, vse to dogaja. Gozdovi rastejo počasi in se lahko tudi a, samo počasi razvijajo. In uh, bodo potem naši otroci videli, kako bodo um, ukrepali v odnosu do tega. Hvala, gospod Limer. Hvala. V sporočilu komisije je vedno mogoče brati o ukrepih EU za zaščito gozdov in tako naprej. No, a se ne bojite, da bi se osramotili? Kajti prav EU je za svojo neumno energetsko spremembo ali z energetskim prehodom prispevala k temu, da se uničujejo gozdovi. Poglejmo si Nemčijo. 33 tisoč mlinov na veter imamo, naprimer. Ampak kaj menijo tako imenovani zeleni? Uničevanje gozdov za dober namen. Tukaj ni glavni škodljivec ljubadar, ampak prav ta energetski prehod. V različnih gozdovih, ki so pod UNESCO zaščito, se postavljajo te veternice. Zato predlagam naslednje pustite strokovnjakom, da upravljajo svoje delo, ne pa, da se vmešavajo evropski tehnokrati. Hvala. Gospa Lima, boste sprejeli modri karton, gospe Grapini? Okay, Grapini. Gospa Grapini, izvolite. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat... Hvala, gospa predsednica. Uh, Presenuhnila ste temu, kar ste povedali in začeli ste s tem ste povedali, da, da je smešno kakorkoli poskušati ukrepati oziroma se pogovarjati o gozdovih v Evropski uniji. Ampak jaz mislim, da se treba uh, pogovoriti in potem ukrepati. Kaj pa vi menite, kaj bi morali storiti v Evropski uniji na notranjem trgu? Bi bilo prav, da vsak počne, kar želi s svojimi gozdovi ali je morda prav, da se o tem pogovorimo tu in da se spremijo specifični ukrepi, se tudi bi zboljšali stane gozdov? ich denke, Sie haben. Mislim, da niste razumeli tega, kar sem želela povedati. Smešno je, da je Evropska unija imela to idejo o energetskem prehodu in ravno to uničuje gozdove. To ne pomaga našim gozdom. To sem želela povedati. Gospod Džambaski je naslednji govorec, ena minuta. Hvala. Spoštovani gospod komisar, dragi kolegi in kolegice, eh, mislim, da je prav, da se zdaj pogovarjamo o tej temi, zlasti po ogromnih požarih, ki so uničili na tisoče hektarjev gozdov po celem svetu. Upam, da ne bomo ostali samo pri besedah, ko se to eh, prepogosto zgodi, Gozdarstvo je sicer eh, nacionalna pristojnost, ampak kljub vsemu mislim, da potrebujemo evropsko strategijo kot neko referenčno točko. Evrop, v Evropi je 5 odstotkov vseh eh, gozdov globalno gledano. In če tudi evropski gozdovi globalno gledano niso izjemno pomembni, so kljub vsemu pljuča eh, Mislim, da se vsi v tej dvorani strinjamo glede tega, kako pomembni gozdovi so v smislu ohranjanja biotske raznolikosti in priboja proti podnebnim spremembam. In mislim, da je treba uporabljati vse eh, instrumente, ki jih imamo na voljo. Gospod Karti, eh, ena minuta. Spoštovani gospod komisar. Gospodarska strategija, če jo bomo pravilno izvajali, bi morala biti dobra za okolje, dobra bo za lokalne skupnosti, prav tako pa bi moralo to biti dobro za a, gospodarstvo na podeželju. Pri nas doma na Irskem se je zgodilo to, da je vladna politika sprejeta, ki je bila sprejeta taka, da so dosegli ravno obratno. To ni krivda evropskih inštitucij, želel pa bi, da. Eh, komisija, komisija sprejme neko zavezo, da ne bo financirala to vrstnih strategij, kjer eh, posajajo nedomorodne vrste na šotiščih in tako naprej in na ta način povzročajo več, več okoljske eh, škode, kot pa če tega sploh ne bi sedili. Uh, Pa še nekaj, gospod komisar, ena protislovja obstaja v stališču komisije. Sicer pogovarjamo se o eh, strategiji za gozdove, brazilskim organom pa dajete bjankom menico, da počnejo vse, kar želijo s najpomembnejšim gozdom na svetu. To je zelo pomembno vprašanje, ki ga tudi treba nasloviti. Ja, gospod Karti, jutri bomo imeli razpravo o tej zelo pomembni temi. Gospa Polfjert, eh, naslednja govornica, minuta in pol. Tak, fru talman. <clears throat> Vi je alle överens om att skogen spelar en... Hvala, gospa predsednica. Vsi se strinjamo, da gozdove igrajo izjemno pomembno vlogo tudi v smislu reševanja oziroma boja proti eh, podnebnim, proti podnebnim spremembam. Poročilo komisije pa kaže, da nismo bili zaenkrat zelo uspešni eh, pri izvajanju te strategije. Ampak rešitev, po mojem mnenju, ni, da se sprejmejo dodatna pravila na ravni Evropske unije. Ne, mislim, da mora vsaka država članica eh, skrbeti za svoje gozdove. Gozdove moramo tudi uporabljati, tako da je tisto po, najpomembnejše vprašanje, kako jih bolje upravljati. Na evropski ravni pa se lahko pogovorimo o tem, kako bi lahko modernizirali uh, Registr gozdov iz leta 2013, zato ker se je spremenilo ogromno, prav tako pa je treba poskrbeti za to, da bomo v evropski zakonodaji upoštevali vas potencijal, ki ga gost predstavlja. Hvala, gospa Spurek, minuta. Thank you. Thank you, Chair. Hvala, gospa predsednica. Evropski gozdovi so klasificirani kot uh, najbolj vredna naravna okolja na svetu. Krpatski gost, na primer, je eden izmed to vrstnih primerov. Ampak to, kar se dogaja tam, um, me napeljuje na misel, če je to uh, drugi gost Biloveža. Tam so se namreč odločili, da uh, bodo posekali uh, ogromni del tega gozdova in eh, nevladne organizacije eh, so zelo zaskrbljene, zato ker eh, nameravajo to sečno izvajati v neskladju z evropsko zakonodajo, med drugim tudi direktivo o habitatih in pticah. Mislim, da je prišel čas, da Evropska komisija, Evropske instance in pa Evropsko sodišče jasno povejo, kakšno je njihovo stališče v zvezi s tem. Hvala. Gospod Müller, ena minuta. Frau Präsidentin, gospod predsedujoča, gospod komisar. Ja, ekstremna suša je res prizadela naše gozdove v zadnjih letih. Lobadar se je eksplozivno razširil in če si pogledam številke iz Bavarske, moje dežele, lahko vidim, da so požagali zelo veliko gozdov zaradi tega, poprečna cena pa je bila 29 evrov na kubični meter. To je pa denar, ki ga gozdarji potrebujejo, zato da lahko gospodarijo z gozdovi. Gost, kot ga poznamo danes, je poraženec podnebnih sprememb. Če želimo biti pripravljeni na prihodnost, potrebujemo ustrezno upravljanje z gozdovi, ne pa da imamo vedno neke druge birokratske predpise. Potrebujemo trajnostno strategijo za surovine, naprimer. Naprimer, lahko bi uporabili les ki ga je prizadel lobadar za druge namene. Vsem mora biti jasno, da gozdovi prispevajo k zaščiti podnebja. Hvala. Thank you. One minute, Madam Hvala, gospa Rivazi, za eno minuto. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar. Eh, naši gozdovi so ogroženi in eh, požari, ki so se zgodili letos poleta, pričajo o tem. Vsako uro zgubimo tam okoli 800 nogometnih igrišč gozdov, to je ogromno. Uh, gospod Kanjete, jasno ste povedali, kakšno je trenutno stanje, ampak niste pa dovolj proaktivni glede uh, nekih konkretnih uh, uh, predlogov. Veliko diskusij predlagate, zelo malo pa zavezujočih ukrepov. Jaz pa imam par uh, predlogov, naprimer kot les kot energija. Tu pač moramo zagotoviti, da se les do leta 2000, od leta 2023 naprej ne bo uporabljal več kot vire energije. Uh, več kot 80 odstotkov uh, gozda po celem svetu pa izgubimo zaradi kmetijstva. Eh, zato moramo nehati uvaj, u, uvažati sojo iz teh držav, ki to počnejo. Prav tako pa moramo domorodnim skupnostim in pa lokalnim skupnosti na voljo orodja, da zavarujejo svoje gozdove. Oni so tisti, ki so na prava mesta, da to storijo. Ogromno bi lahko storili, gospod Kanjete, zdaj pa od vas pričakujemo konkretne predloge. Hvala. Now for one minute, Mr. Blaško. Za minuto ima besedo gospod Blaško. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi komisar, dragi kolegi. Gozdovi v osrednji Evropi umirajo zaradi kombinacije različnih dejavnost, dejavnikov. Prvi je, da skrbimo preveč za um, za gozdove in zato je prišlo do razmnoževanja podlubnikov in tukaj mislim, da nimamo intervencijskih območij in podlubniki imajo zato odlične razmere, da se razmnožujejo. Kaj ti ni dovoljeno, da bi uh, izsekali in odvažali taka prizadeta drevesa. Uh, gozdovi na Češkem, ki so bili v preteklosti tako lepi, so sedaj uničeni in žalostno je gledati tako uh, te uničene gozdove. Predlagam, da Evropska komisija um, sprejme nujne ukrepe proti človeški neumnosti in uh, prosim Evropsko komisijo, da, um, ne, eh, torej, da ukine prepoved v, eh, proti sečnji v teh intervencijskih območjih. Gospod Blaško, Gospa Šojdrova vam želi zastaviti vprašanje po modrem kartonu. Boste sprejeli to vprašanje? Ja, izvolite, gospa Šojdrova, imate besedo. Ja, se ne prijavi, da bi tady bila česko, česká diskuze, ampak pan Blaško ne bi želela imeti neke razprave med Čehi. Kakorkoli pa je gospod eh, Blaško pozval komisijo, da se bori proti eh, situaciji v državah članicah, ali mislite, da naše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 sem bil prisoten pri uničevanju podlubnikov in vidim, kaj se dogaja v gozdovih v Šumavi. Ste bili kdaj tam, ste pogledali te lepe gozdove, ki so bi nekoč rasli tam in ker ne vemo, kaj narediti, potrebujemo nasvete od zunaj mi imamo veliko strokovnjakov, ampak pogledajte zdaj te gozdove, to je njihov rezultat njihovega dela. Sedaj pa minuta za gospod Tomašić. Imajo važan utjecaj na klimatske in okolišne uvjete, kakvoću tla in poljoprivredu. In Torej, gozdovi imajo um, vse pogoje za rast in so zelo pomembni uh, tudi z, z energetskega vidika. Žal, Evropa sedaj še ni ogrožena zaradi pretirane sečnje in območje uh, sečnje pa se širi. To po, ne pomeni, da mi dobro upravljamo gozdove. Razlike med državami članicami so zelo velike. Ne samo, ko govorimo o, o pokritju o pokritju gozdov v določeni državi, ampak pa tudi o lasništvu. Uh, v, na Hrvaškem je približno 80 odstotkov gozdov javnega uh, značaja, torej so v javni lasti in jih tudi uh, eh, razne ministrstva upravljajo. V bodoče. V bodočih strategijah potrebujemo skupne cilje, vendar pa moramo upoštevati tudi specifične situacije vsake države članice. Hvala. Hvala, minuta za gospoda Georgi Gulisa. Zakaj je pravzaprav? Δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην διαθέτει κοινή δεσμευτική. Ναι, λογικό. Ναι, Evropa nima skupne gozdarske politike. Gozdovi so zelena pljuče Evrope, ustvarjajo kisik za vse nas, pa tudi za živali. Mi, računa se, da 43 odstotkov evropske površine pokrivajo gozdovi. Gozdovi, poleg bogatstva za ekosistem, so ponoven pomemben vir. Uh, um, torej vir energije in tudi zajemajo CO2, kar 10 odstotkov. Kljub temu pa prihaja do požarov, ki so po mojem mnenju kriminalnega značaja. Povišala se je stopnja požarov v južni Italiji. Italija, Španija in Grčija, tam gori vsako poletje in to veliko stane tudi z človeških življenj in tudi živali, veliko živali umre. In ta, ta številka se je povečala kar za 100 odstotkov v preteklih letev. Čez nekaj časa ne bomo imeli več gozdov, ki bi jih lahko zavarovali, zato treba ukrepati takoj, dokler imamo še kaj. Eh, dokler lahko še kaj zavarujemo. Zakaj se ne zgledujemo po eh, velikem zelenem zidu v Afriki? Morda bomo zadnja generacija, ki bo lahko sploh kaj ukrepala. Za minuto in pol ima besedo gospod Zojdo Alvarez. Hvala. Hvala, gospod komisar. Najlepša hvala za vaše Eh, za vaše delo, ki ste, ki ste ga upravili v preteklosti. Najlepša hvala za to vodilno ulogo, ki ste omeli pri eh, eh, sporazumu iz Pariza in zato, ker ste se zadali zelo ambiciozne cilje na področju podnebja. Gozdovi so naš velika dud na področju okolja. Erozijo preprečujejo, filtrirajo zrak, so dom. Eh, divjim živalim in eh, so ključni pri boju proti podnebnim spremembam. Vemo, kako pomembni so, zlasti v Španiji. Španija je druga najbolj goznata država v Evropi in eh, kot, taki, kot taka smo tudi eh, izjemno. Imamo izjemno bogato biotsko raznolikost, gozdovi so tudi izjemno pomemben uh, ponor oglika. Eh, gozdovi pa ne bodo poskrbeli sami zase. Zelo je pomembno, da aktivno upravljamo za gozdovi, tudi eh, lokalno prebivalstvo mora z njimi aktivno upravljati. Gozdovi so ključni pri boju proti depopulaciji eh, podeželja. Gozdarstvo je namreč izjemno pomembna panoga na podeželju, zato zavračamo reze, ki jih je komisija predlagala za SKP. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod González Casares. Minuta. Hvala. Kot je bilo rečeno, plačujemo za kmetijske proizvode iz tretjih držav, s, eh, kjer eh, jih pridobivajo na račun gozdov. Po drugi strani pa imamo tudi v Evropi um, ekstenzivno živinorejo in na ta način izgubljamo gozdove. Zlasti atlantski gozdovi so izjemno pomembni v Evropi in, pri, uh, in predstavljajo um, neko bogatstvo evropske bioraznolikosti. V Galiciji, na primer, je zdaj preveč eh, eukaliptusovih dreves. Saj ne pravim, da, mor, da se bi jih morali predvsem znebiti, ampak neko ravnotežje eh, potrebujemo. Potrebujemo pa tudi trgovinsko politiko, s katero se bomo borili proti deforestaciji po svetu. Moramo pa v Evropi na trajnostni način upravljati za gozdovi, boriti se moramo a, eh, proti depopulaciji podeželja. Prav tako pa moramo SKP uporabljati za to, da bi ohranili uh, um, gozdove in pa naše ekosisteme v bolj zdravem stanju. Hvala. Hvala. Martin Hojsik za minuto je naslednji. Izvolite. Važeni pan predsedajoči, važeni pan komisar, važene kolege. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar. Evropski gozdovi so pod pritiskom, ne samo zaradi podnebne krize, ampak tudi zaradi izkoriščanja in kemije. To je opustošenje, ki vpliva tudi na našo družbo. Smo v izrednih razmerah. Če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost, potem moramo zaščititi svoje gozdove. Pravila morajo biti zastavljena tako, da bodo prepovedovala škropljenje gozdov, ampak poskrbeti moramo tudi, da bo pet odstotkov gozdov ostalo zaščitenih. Tam ne smemo posegati na nikakršen način. Politični in gospodarski interesi ne smejo prevladati. Gozdovi so ključnega pomena za biotsko raznovrstnost, zato potrebujemo evropsko strategijo, ker je to pomembno tudi za prihodnost. Hvala, gospa Brik, moja naslednja. Hvala lepa, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Vemo, da gozdovi sodelujejo pri devetih od desetih oziroma sedemnajstih eh, ciljev eh, glede trajnih, trajnostnih razvojnih ciljev potem lahko vidimo, da si res želimo, da bi politiki več pozornosti namenili temu. Gospa von der Leyen je dejala, da bo izpolnjevanje teh ciljev prednostna naloga. Imamo politiko pogozdovanja, ampak v sporočilu sem si pripravila predvsem en stavek. Na novo zasedeni gozdovi ne morejo nadomestiti pragozdov, ki imajo visok, visoko zalogo oglika. In tega ne moremo kar tako nadomestiti. Govorimo seveda o Amazoniji, ampak tudi o Evropi govorimo. 43 odstotkov evropskega kontinenta je poraslega z gozdovi. Imamo tudi SKP in komisija bi seveda morala spodbujati države članice, da bi kaj storile. Biomasa je prav tako pomembno vprašanje, kaj ti vemo, da obstaja tukaj dvoličje kajti biomaso naj bi uporabljali kot obnovljivi vir energije. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod eh, Kužmjuk. Panie przewodniczący, panie komisarzu, zabierają. Najlepsza chwała, gospod predsednik, gospod komisarz. V tej razpravi želim poudariti, da moja država Poljska je vodilna pri, um, pri, pri gozdarstvu, pri uravnoteženem um, gozdarstvo in želim podariti, da se sama financira. Les v zadnjih 30 letih se je uporabljal tako, da nismo izčrpali površin gozdov. In skoraj 30 odstotkov naše površine pokrivajo gozdovi. V okviru podnebne in energetske politike v Evropski uniji so se upoštevali ti gozdovi v bilanci za posamezno državo. In to bo imelo uh, pomemben učinek na gozdarstvo v naši državi. Žal suše in um, podnebne spremembe, pa tudi uh, orkani in e, recimo razni podlubniki uničujejo te gozdove. Zato je treba podpreti tudi gozdarstvo. Hvala. Ali boste sprejeli vprašanje po modrem e, kartonu od gospe Melhjart? Thank you very much, Mr. Kuzmik. Najlepša hvala, gospod Kuzmik, za vaše besede. Živela sem na Polskem in vem, kako pomembni so gozdovi na Polskem. In želim slišati, kaj mislite, da bo polska vlada naredila za to, da bi zaščitila zelo pomembne gozdove na Polskem. Gospod Kužmjuk. Dziękuję bardzo za, za, za to pytanie. Rzeczywiście. W... Najlepsza chwala za to pytanie. Seveda. V zadnjih mesecih je prišlo do nesporazumov o vprašanju eh, podlubnikov. Vprašanja, eh, ki sem jih predstavil prej, pa dokazujejo, da na splošno na Poljskem se dobro upravlja z gozdovi in je to lahko tudi vzor za celo Evropo. Gre za upravljanje gozdov, ki se sama financirajo. Naslednje ima besedo gospod Sander za minuto, gospa Sander za minuto in pol. Zidon, monsieur le commissaire, cher collègue. Hvala, spoštovani gospod komisar. Letos eh, poleti smo videli, kako eh, ranljivi so evropski gozdovi. Vsako sekundo izgubimo ogromno gizdov in eh, to, da ohranimo gazdove, je naša odgovornost. Škodljivci napadajo gozdove, zato moramo v teh časih zares zavihati rokove, Eh, rokave in zagotoviti, da bomo gozdove dobro upravljali, zato da bodo lahko odigrali svojo vlogo na področju okolja. Spoštovati moramo a, eh, tudi sporazum iz Pariza, eh, spor, iz, iz Pariza in v okviru tega sporazuma so gozdovi izjemno pomembni. Skratka, gozdove moramo izkoristiti tudi zato, da zagotovimo trajnostno rast na dolgi rok. Res je, da nimamo skupne politike za gozdove, ampak evropske politike lahko že zdaj vplivajo na nacionalne politike. Ključno pa se mi zdi tudi, da, so, da, da ohranimo drugi steber SKP-ja tudi v naslednjem proračunskem pa, obdobju. Eh, gozdov, lasnikom gozdov moramo pomagati, da bodo gozdove trajnostno upravljali. Prav tako moramo tudi vse sklade za raziskave uporabljati za to, da bi se bolj učinkovito borili proti podnebnim spremembam. Hvala. Arena Maria. Hvala, gospa Marija Arena. Dans la récente communication... Hvala. Komisija pred, na, na, pred nedavnim sprejela sporočilo za gozdove in Eh, predvidela dodatne ukrepe za boj proti deforestaciji in za eh, zaščito gozdov. Dve vprašanje imam. Eh, nameravate sprejeti zavzujočo zakonodajo za to, da bi zagotovili, da bi naprimer proizvodi iz Eh, ekstenzivne kmetiz, ekstenzivnega kmetijstva ali iz določenih vrst rudarstva, torej da, da bodo ti proizvodi, ki pridejo na trg Evropske unije, da ne bodo povzročili deforestacije. Bo zato sprejeta zakonodaja in kot drugo. Trgovinski sporazumi morajo postati orodje za boj proti deforestaciji in zanima me, če bo poglavje o a, trajnostnem razvoju vključeno v trgovinske sporazume. Neko kanadsko podjetje je v okviru nekega projekta v Turčiji uničilo veliko več gozdov, kot je bilo to predvideno. Ampak kako zagotoviti, da zdaj proizvodi iz tega rudnika v Turčiji ne bodo prišli v evropski trg, na evropski trg zaradi CETE? Hvala, Norbert Linz, za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Gost nam nudi vse vrste. Pomaga pri podnebnih spremembah, je tudi življensko okolje in ponor oglika. Ampak zdaj je naš bolnik. Škodljivci ga napadajo in gost je v težkem položaju, zato mu moramo pomagati. To je naše upanje za boj proti podnebnim spremembam, zato moramo gozdovom pomagati. Gozdovi upijejo 10 odstotkov vseh izpustov CO2 v Evropi. Pomagati jim moramo. Naprimer, če z gozdovi ustrezno ravnamo, iz lesa dobimo izdelke, potem lahko trajnostno ravnamo z gozdovi in dobimo zdrava drevesa in s tem zagotovimo maksimalno usrkavanje CO2. Če ne bomo ukrepali, bomo poskrbeli, da bodo gozdovi še bolj izpostavljeni sušam in s tem škodljivcem. Zato moramo zagotoviti ustrezno in aktivno gozdarsko strategijo, s tem bomo imeli zdrave gozdove in seveda gozdovi bodo upili več oglika. Zato si prizadevam, da bi še bolj razvili strategijo za gozdove na ravni EU, Spodbujali bi lahko nove gozdove in tudi zdrave gozdove. In mi seveda bomo v pristojnem odboru za to pripravili ustrezne predloge. Hvala. Gospod Linz, gospa Müller vam želi zastaviti vprašanje. Ali boste sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona? Da, izvolite, gospa Müller. Hvala, hvala lepa. Gospod Linz, se strinjate z menoj? Pri Lubadarju bi po mojem mnenju potrebovali več raziskav, zato bi lahko uporabili tudi evropska sredstva, naprimer iz programa LIFE ali iz obzorja 2020, kajti ravno pri tem škodljivcu so zdaj na voljo že ustrezna biološka sredstva, ampak potreben je še več raziskav in jaz mislim, da bi morali iti v to smer. Kaj menite o tem? Gospod Linz. Hvala. Na kratko bom odgovoril, Mislim, da je to dobra zamisel. Evropska unija bi to lahko podprla. Hvala. Hvala lepa, hvala za vaš odgovor. Naslednji je gospod Eero Hienaluoma za minuto. Izvolite. Gospod predsedujoči, zato da bi naredili kaj pametnega za naše gozdove, moramo biti jasni glede tega, da imamo veliko gozdov, ne samo en gozd. Približno sedemdeset odstotkov površine Finske pokrivajo gozdovi. Finska je vedno uporabljala svoje gozdove. ampak se površina, mm, ki je pokrita z gozdovi, ni zmanjšala v zadnjih sto letih. Pomembni so za ponor oglika in ključnega pomena je, da upravljanje gozdov v Evropi ostane trajnostno. Ko Evropska komisija razmišlja o tem, kaj bomo storili v bodoče, ne sme kaznovati tistih držav, ki so dobro upravljali z gostovi glede ponora oglika. Naslednji je na vrsti gospod Schmidbauer. Simone Schmidbauer. Njen prvi nastop danes. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, hvala, hvala lepa za te uvodne besede. Prihajam iz Avstrije drži, 48 odstotkov Avstrije je pokrita za gozdovi, zato verjetno lahko razumete, zakaj so nam gozdovi tako pomembni. Preden govorimo o stanju gozdov v Evropi, želim povedati še nekaj. Zakaj so gozdovi tako pomembni? Pomembni so pri boju proti podnebnim spremembam, kajti gozdovi so tukaj najpomembnejši dejavnik. V lesu in v izdelkih iz lesa se shranjuje CO2. Gost moramo zaščititi in tudi ustrezno uporabiti. Več kot 3 milijone delovnih mest dobimo zaradi gozdov. Zato je zelo pomembno, da se zadeve lotimo na strokoven način. Podnebje se spreminja, pritisk zaradi škodljivcev in skrajnih vremenskih razmer se povečuje. Zato moramo pomagati gozdarjem in gozdarskemu sektorju. Zato potrebujemo novo močno gozdarsko strategijo na evropski ravni. Ne smemo sprejeti krčen v drugem stebru SKP, kajti s tem bomo podprli naše gozdarje. Potrebujemo javna sredstva za to, da bomo lahko pomagali gozdovom pri boju proti podnebnim spremembam. Evropski solidarnostni sklad je tukaj dobra rešitev, če bi ga še okrepili, bi bilo še bolje. Gozdarjem bomo tako pomagali, v prihodnosti bi oni lahko bili naši partnerji. Hvala, hvala gospa Schmidbauer. Gospod Adam Jarubas, izvolite. Panie komisarzu, szanowni państwo, lasy są jednym z najważniejszych. Gospod komisar, gospod predsednik, gozdovi so najpomembnejši element v ekosistemih. Ni, od njihovih eh, razmer je odvisna tudi um, ravnovesje eh, v ekosistemu. Zelo pomembni so tudi za ekonomijo, na katerih temelijo zaposlitve, delovna mesta na lokalni ravni zlasti. Strinjam se s komisijo, treba je ukrepati, odločno ukrepati z Evropsko strategijo za gozdove, ki bo pomagala državam članicam in lastnikom gozdov, da se borijo proti uh, um, požarom in proti različnim škodljicem. S tem se moramo ukvarjati danes na evropski ravni. Dejavnosti, individualne dejavnosti ne bodo dovolj učinkovite. Zavedati pa se moramo, da smo na nacionalni ravni vedno bližje tem vprašanjem. Potrebna pa je podpora iz različnih skladov, iz SKP, iz eh, programa Life in iz raziskav. Strategija bi morala biti uporabljena tudi eh, v programu Horizont eh, obzorje. Tukaj imamo razne dejavnosti, treba pa je tudi izboljšati odpornost, imamo strukture, ki so odgovorne za izredna izredne stanje, stanja, ki lahko pomagajo državam članicam v primeru um, orkanov ali pa požarov. Gospod Amaro je naslednji, izvolite. Dobrigan, senjor prezident, senjor komisar, karze, karš kolege. Dragi gospod komisar, gospod predsednik, dragi kolegi. Vsi vemo, da pogodbe ne omenjajo izrecno besede gozdovi. Vemo pa, da so v zadnjih letih evropske institucije, parlament in seveda komisija, so se izkazali bolj aktivni pri upravljanju s tem bogatstvom. Danes pa želim povedati naslednje. Kljub težavam pri upravljanju gozdov, ki so tako različni, ki se tako razlikujejo med državami članicami, to pa velja tudi seveda za kmetijstvo, ki se razlikuje od države do države. Kljub temu pa je bila skupna kmetijska politika mogoča in zaradi tega bi bilo treba tudi tukaj, bi bilo možno vzpostaviti skupno gozdarsko politiko. Če želimo zavarovati okolje in ne želimo vključiti um, občin in ne želimo zavarovati tudi biomase, potem ne bomo dosegli dodane vrednosti gozdov, neke gospodarske vrednosti. Z vsem, če bomo pa to dodali, bo pomenilo to več ljudi na um, lokalni ravni in večjo vrednost. Zato bi predlagal naslednje, kar zadeva Evropski sklad, solidarnostni sklad. Gozdni požari, kot pravimo na portugalskem, proti njim se ne smemo boriti, ampak jih moramo preprečiti. Zato bi potrebovali sklad za preprečitev požarov. Hvala. Gospa Virkunen je naslednja. Arvoisa puhemies, on hyvä, että käymme keskustelua Euroopan metsien tilasta. Najlepša hvala. Dobro je, da imamo razpravo o evropskih gozdovih. 40 odstotkov naše površine pokrivajo gozdovi. Gozdovi so pomembni zlasti, ko se borimo proti podnebnim spremembam. Obstajata dva načina in eh, gozdovi so pri tem zelo pomembni, hkrati pa so tudi zelo trajnostni vir, naravni vir. In sedaj, eh, kar se počne sedaj z eh, nafto, bi lahko morda v bodoče počeli z lesom. In to je zelo pomembno. In ko govorimo o krčenju gozdov, je treba omeniti tudi aktivno upravljanje gozdov. Tiste gozdovi, ki so aktivno upravljeni, niso tako občutljivi za škodljivce, eh, nevihte, suše in tako dalje. Jasno je, da z podnebnimi spremembami bomo imeli vedno več teh skrajnih eh, pojavov, kot so recimo um, nevihte, nalivi in tako dalje. Pomembno je, da bomo imeli tudi evropsko podatkovno bazo o gozdovih in to nam bo pomagalo pri razpravi o stanju gozdov. Sedaj teh informacij še nimamo. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Kar nekaj se vas je javilo k besedi. Kakor veste, imamo pravilo, da temu delu razprave namenimo pet minut. No, par minut več si lahko vzamemo. Osem vas je prosilo za besedo. Prvi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 pomisliti moramo na gozdove ob tem kajti gozdovi si ne opomorejo v samo enem letu ali dveh ampak v dvajsetih ali tridesetih več kot dvajset odstotkov madžarske pokrivajo gozdovi zato pri nas vlada spodbuja tudi raziskovalne programe pogozdujemo in gozdovi so zatočišče številnim živalim in to seveda krepi biotsko raznovrstnost, to izboljšuje kakovo življenje ljudi in seveda prispeva tudi k uravnoteženem podnebju. Gost ni samo podnebni dejavnik, ampak gre tudi za to, da je to naša dediščina, ki jo moramo zaščititi. Hvala. Naslednja je gospa Amu. Mikrofon, prosim. Vse mi bo uspelo. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Spregovoriti sem želela zato, ker mislim, da je zaščita gozdov na preslabi ravni na našem kontinentu. Poglejmo, si nove ali kvazi nove gozdove. To predstavlja samo majhen del vseh gozdov v Evropi, pa vendar imajo neverjetno vlogo. Prav tako se divji gozdovi še vedno izkoriščajo v Romuniji, naprimer. Številna drevesa se sekajo. Mislim, da bi morali imeti evropski katalog pragozdov, zato da bi vedeli, kje so in kakšna je njihova urednost. Znanstveni odbor bi moral seveda pripraviti zemljevid tega in tudi katalog. Zato res ustrajam pri tem. Hvala. Gospod Bogovič, Franc, izvolite. Hvala za besedo. Eh, hvala za besedo

excuse me in venice please se opravičujem nadaljeval bom v finščini gospod predsedujoči lani je pogorelo približno 15 milijonov hektarjev gozdov to je več površine kot eh, jo imajo številne evropske države emisij, pri tem je bilo več, kot eh, jo povzročajo številne vrste industrije v državah članicah. Eden od razlogov za požare je, da pogosto z gozdovi ne upravljamo ustrezno. In takšni gozdovi so potem še posebej izpostavljeni požarom. Pred 60 ali 70 leti je pogorelo na finskem približno 100 tisoč hektarjev gozdov. Vendar od takrat pogori približno samo 1000 hektarjev. Trajnostno gozdarstvo mora biti ekološko in učinkovito. In to preprečuje požare in to seveda prispeva tudi pri boju proti podnebnim spremembam. Gospe in gospodje, prosim vas, da se držite časa za govor. Imamo določena pravila, minuto imate, če boste predolgi, vas bom prekinil. In drugič, številni ste se prijavili k besedi vendar če ste prej dvignili modri karton, ne boste dobili besede v okviru postopka priteknite pozornost predsedujočega, samo da bo vsem vse jasno. Naslednji je gospod Wallace. Izvolite. Irska vlada je pred kratkim objavila načrt, da bo zasadila 8000 novih, 8000 eh, hektarjev novih gozdov vsako leto. 30 odstotkov listnatih dreves in ostalo iglavci. To je v nasprotju z načeli biotske raznovrstnosti. Preveč bomo odvisni od iglavcev. Ne potrebujemo umetnih gozdov, potrebujemo prave gozdove na pravih mestih. 42 odstotkov iglavcev v, na Irskem se uporablja ali za namene ogrevanja ali gradbeništva. Veliko irskih gozdov so torej tudi pokuli v obliki biomase. 40 odstotkov oglika, ki ga zajamejo iglavci, se spusti nazaj zaradi sežiganja. Ta politika, da je biomasa oglično neutralna, je popolnoma neumna. Komisarja, prosim, da spremeni direktivo. Hvala. Frau Mortler Marlene. Ja, Marlene je na vrsti naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Danes smo slišali že veliko pomembnega in pravilnega. Vsi se moramo zavedati, da evropski gost ne bo rešil svetovnega podnebja. Vendar Danes želimo pokazati, da nam je resno, ko razpravljamo o položaju gozdov v Evropi in, in ko iščemo rešitve za to. Kaj ti gozdovi so tisti, eh, ki izgubljajo v primeru podnebnih sprememb. Če odmirajo gozdovi, ne morejo vizati CO2. -ja. In zato je pomembno, da vidimo v gozdu. Eh, surovino, obnovljivo surovino, Eh, ki jo je treba ščititi, ki pa jo je treba tudi uporabiti, izkoristiti. In zato želim ob koncu pozvati vse, da je treba storiti vse, da posadimo na milijone novih dreves v Evropi, da bodo gozdovi dobili novo možnost in da bodo države članice v okviru svojih strategij uvrstile gost eh, visoko na dnevni red. Hvala. Stanislav Polčak je na vrsti naslednji.

Lahko bi razpravljali o številnih drugih temah, kot je naprimer Brexit, ampak mislim, da je dobro, da državljankam in državljanom pokažemo, da se ukvarjamo s eh, praktičnimi vprašanji. Ne bom ponovil tistega, kar je bilo že rečeno. Vendar imamo instrument in sicer Evropske sklade za rešitev tega problema in zato se mi zdi, da moramo pomagati pri posaditvi dreves v tistih državah, član, tistih državah članicah, kjer je velika stiska. In razen tega moramo pomagati regijam in tudi občinam pri zagotavljanju zemljišč in razen tega um, je treba pomagati tudi lastnikom. Na Češkem imamo naprimer združenje lastnikov gozdov in razen tega moramo tudi pomagati raziskavam, da um, bodo našli sredstva proti škodljivcem. Imamo uh, sredstva za, na razpolago in ta naj bi tudi uporabili. In gospod Flego Valtar je nas zadnji v okviru postopka pritegni pozornost predsedujočega. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospod komisar, vidimo, kaj se dogaja v teh tednih v amazonskem pragozdu in to je seveda rezultat um, tega, da se ne skrbi za to. To je strašno, treba se je odzvati in sicer ostro in uh, odločno je treba delati v tej smeri, vendar moramo vedno začeti pri sebi in moramo ugotoviti, kako eh, napraviti nekaj dobrega doma. In zato uh, moramo vedeti, da onesnaženje ne pozna meja in da tudi podnebne spremembe ne poznajo meja. Narava, Eh, ne more izhajati brez človeka, vendar člo, človek ne more brez narave, to je jasno. In zato sem za več denarja v prihodnem finančnem obdobju za protipožarne ukrepe za pogozditev in tudi eh, za ozdravljanje um, bolnih gozdov. S tem um, v bistvu vlagamo v zdravo sedanjost in tudi v prihodnost. Uh, S tem eh, končujemo ta dnevni rit eh, in sicer komisar Arias Kanete ima zadnjo besedo. Thank you, Mr. Hvala. Želim se zahvaliti vsem za prispevke k tej razpravi in to eh, tudi kaže naš pristni interes za gozdove v Evropski uniji. Evropska unija Eh, mora ščititi gozdove, predvsem tudi doma, tako kot eh, smo um, zapisali tudi v sporočilu Komisije o zaščiti evropskih gozdov. Trajnostno upravljanje gozdov um, povečuje odpornost, razen tega se s tem soočamo s podnebnimi spremembami, ohranjamo biotsko raznovrstnost in s tem tudi zagotavljamo um, ključne storitvene rade za človeka, seveda pa imamo pri tem tudi odgovornosti države članice in komisija. In um, um, treba je pri tem eh, vzpostaviti tudi dolgo, dolgotrajno, dolgoročno strategijo, pri, čim, pri tem gre predvsem za vzpostavitev trajnostnega, odpornega gospod, gospodarstva in eh, treba je zagotoviti ekosistemske storitve. Um, Eh, eh, gospa von der Leyen, predsednica, izvoljena predsednica, je sprožila nov zeleni dogovor in eh, tu um, predvidamo, predvidevamo tudi nove ukrepe za biotsko raznovrstnost. Treba je zagotoviti ohra, ohranitev in predvsem e, tudi um, večjo odpornost e, gozdov, e, kar je predvsem naša odgovornost za prihodnost in to je treba še posebej zapisati v strateški okvir, um, ki obravnava to temo. Hvala. Eh, za izjavo Evropske komisije o stanju gozdov v Evropski uniji. S tem smo končali to točko dnevnega reda. Naslednja točka je eh, vprašanje za ustni odgovor komisiji in sicer možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov. Eh, odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je postavil to vprašanje. Norbert Linz, avtor tega vprašanja, dobi besedo kot prvi. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Dostop do rastlinskega materijala brez ovir je vir inovacij kmetovalcev in kmetovalk. In to velja tudi za genetsko raznolikost. Na zadnji seji odbora za kmetijstvo 14. septembra smo se bili vsi enotni z odločitvijo. Um, Tehničnega senata Evropskega patentnega urada z decembra 2018 je ogrožen ta dostop brez barijer. Zato so člani mojega odbora eh, sprejeli sklep, da je treba poslati jasno politično sporočilo. Kot eh, predsednik tega odbora želim predvsem eh, tudi povedati nekaj o ozadju tega vprašanja za ustni odgovor v skladu z ustreznim členom poslovnika. Torej, pritužbeni senat Evropskega patentnega urada je sklenil, da produkti, ki so sestavljeni iz osnovnih bioloških vsebin, da naj bi jih bilo možno patentirati. In šlo je za brokoli in tudi za paradižnik, ki sta bila prijavljena za patent. Parlament je decembra 2015 sprejel resolucijo o tem, da se reši vprašanje patentov patentiranja rastlin in sicer je to direktiva 9894, ko gre za patente. Eh, komisija je novembra 2016 povedala, da nikoli ni bil namen, da bi eh, dovolili patente na naravne lastnosti rastlin eh, in vse države članice so potrdile to interpretacijo. Potem je prišlo do notranjih interpretacij med upravnim svetom Evropskega patentnega urada, ki je sledil eh, komisiji in tehničnemu senatu. Tehnični pritožbeni senat je ostal pri svojem stališču, da mora biti eh, zagotovljena možnost patentiranja rastlin. In zato eh, smo se odločili za, eh, da se obrnemo na najvišji pritožbeni organ in počakamo do dokončno sodišče. Um, uh, torej, In eh, rok za vložitev je 1. oktober 19, 2019 za vložitev teh pripomp. Eh, Odbor za kmetijstvo ima dve vprašanje za Evropsko komisijo. Prvič, ali komisija namerava eh, podati pisno izjavo velikemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega urada, da bi um, omogočili še naprej inovativnost na področju rastlin in tudi javni interes in kakšne ukrepe bo komisija sprejela, da bo zagotovila, da na, um, produkti, ki nastanejo iz naravnih procesov, da jih ni ni možno patentirati. Evropski, evropsko kmetijstvo in tisti, ki gojijo rastline, morajo imeti večjo jasnost glede eh, možnosti za prihodne inovacije. Gospa Pjenkovska bo podala odgovor v imenu komisije. Eh, Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala, da ste postavili to vprašanje. Tako kot je bilo rečeno, je zelo pomembno, da imamo večjo jasnost in zato želim začeti s drugim delom vašega vprašanja. In tu je odgovor enostavn. Evropska komisija ukrepa, da bi produkti iz naravnih procesov um, ostali zunaj možnosti patentiranja. Komisija je bila v tesnem stiku z Evropskim parlamentom, z svetom in tudi z deležniki iz industrije, kar zadeva um, ne možnost patentiranja teh produktov. Tako kot je zahteval Evropski parlament v resoluciji v decembru 2015, je komisija sprejela 2016 um, opombo glede določenih členov te direktive o biotehnoloških inovacijah in sicer eh, rastline, ki izhajajo iz bioloških procesov, teh naj ne bi bilo možno patentirati. In svet eh, je to potrdil v svojih sklepih. Eh, februarja 2017 države članice so sledile te interpretacije v nacionalni zakonodaji in tudi v praksi pri patentih. In sedaj k prvemu delu vprašanja. Ja, komisija, ki zastopa Evropsko unijo, eh, bo podala amikus kurje eh, pripombo, uh, uh, uh, patentnemu uradu in sicer do roka do 1. oktobra. Evropska patentna konvencija ni del evropske zakonodaje, je pa v interesu Evropske unije, da se prepriči konflikt med Evropsko patentno konvencijo in direktivo o biotehnologiji. Eh, pra, eh, eh, kaj ti ogrožena bi bila načela te direktive o biotehnologiji, če kajti direktiva eh, ne predvideva možnosti patentiranja teh rastlin. In zato eh, pričakujemo razlago patentnega urada v skladu z našo direktivo in to smo zapisali tudi v našem pismu in tudi Evropski parlament, svet in vseh 38 držav podpisnic Evropske patentne organizacije so prevzeli to interpretacijo. Torej, gre predvsem za sposobnost inovativnosti eh, sektorja za gojanje rastlin v Evropi in s kmetijstva nasplošno. Hvala in sedaj začenjamo z razpravo. Prva je na vrsti gospa Šrajer Bjerik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot parlament smo ob koncu 2015 jasno zahtevali, da naravne rastline eh, ne smejo biti predmet patentov, eh, temveč mora obstajati možnost, da se jih razvija naprej v nove sorte. Treba je prenihati s to možnostjo patentiranja, če so vključeni osnovni biološki postopki. Tako zgledalo je, da je to rešeno, kajti v izvedbeni uredbi. Um, Evropskega patentnega urada je bilo določeno, da to ne gre, in tudi izjavo iz 2016. leta smo imeli. Ena od multinacionalk pa je to izpodbijala. Pri pritožbenem senatu Evropskega patentnega uh, urada in, zato, in potem je patentni oziroma ta senat sprejel sklep, da to pravilo ni. Uh, pravnomočno, vendar pritožbeni organ ne more odločati o tem, um, kajti eh, to je v nasprotju z odločitvijo so zakonodajalcev. Um, um, torej, niti komisija, niti parlament, niti svet um, niso um, želeli. Um, uporabiti možnosti patentiranja osnovnih bioloških postopkov v direktivi, ki je bila omenjena. Demokratično je pomembno, da komisija, parlament in države članice pri velikem pritožbenem senatu kot so zakonodajalci in kot pogodbenice omogočijo ustrezno rešitev. Zelo pomembno je, da um, ne omogočimo patentiranja rastlin in da eh, ščitimo pravice gojiteljev eh, rastlin. Um, um, treba je uporabiti vsa pravna sredstva, saj ne moremo patentirati življenja. Gospod, gospod Andrije. Hvala, gospod predsedujoči nočemo, da bi eh, rastline oziroma proizvodi iz bioloških procesov, da bi jih bilo možno patentirati. Gre predvsem za ekonomsko vprašanje in nočemo, da bi eh, agroživilska industrija ali veliki koncerni postavili ovire do tega rastlinskega materijala. Smo za raznovrstnost in zato se moramo boriti predvsem tudi za zdravje ljudi. To je naša prioriteta in zato moramo imeti dostop do vegetalnega materijala, kajti to omogoča inovativnost na tem področju in na področju kmetijstva v celoti. Tega ne smemo pozabiti, kajti če bi se to zgodilo, ne bi imeli dostopa do obstoječih vrst, zato da bi bi jih uporabili za nove vrste in eh, da bi eh, tudi širili svoja semena. Ne moremo popustiti samo velikim multinacionalkam, ko gre samo za uh, denar in za to, da se preprečujejo nadaljne raziskave. Hvala, gospod Jan Hajtima. Gvele, voorzitter, geachte Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. S to rezolucijo si želim, da bi eh, pač obravnavali možnost patentiranja rastlin. Evropski patentni urad je dejal, da ni patentov na rastline, vendar treba razpravljati o tem, ali ne je to možno ali ne. In to vodi do negotovosti med državljani in tudi med pridelovalci. Naprimer, lastnosti eh, rastlin, naprimer eh, okus paprike ali tudi barva paradižnikov, vse to se pojavlja v naravi. In če želi neko podjetje prijaviti, dobiti patent na to, je to absurdno. To je pravzaprav ena čudna, neka čudna izmišljotina in moralno sem proti, da bi bilo možno patentirati rastline, razen tega me skrbijo posledice tega. Naprimer, um, bo prihajalo do tikme. Nekatera podjetja bodo eh, imela, imela vse patente in potem bomo imeli monopol na sadje in zelenjavo. S tem se bodo povečale cene eh, tega blaga. Rdeča barva paradižnikov, eh, drugi pridelovalci ne bodo več smeli uporabiti tirdiče barve in ne bodo mogli razvijati novih vrst. In to je velika nevarnost za um, živilski sektor. Tako postajamo bolj ranljivi, e, tudi nove, možno, nove bolezni bi se lahko razvile. Nastajajo novi problemi. Vem, da gre za trženje, vendar patentno pravo ni pravi instrument za to gre boj za pravico pridelovalcev, ki jo je treba povdariti. In zato vas prosimo vse, da podprete, da kot parlament še enkrat poslemo jasen, močan znak, da si nikoli nismo želeli um, podelitev patentov za lastnosti določenih rastlin. Tega si nikakor ne želimo. Merci. Martin Heusling. Uh, eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Pravzaprav um, me jezi, da sedaj že tretjič razpravljamo o tem. 2012 smo sprejeli resolucijo, 2015 zdaj pa že spet. Evropski patentni urad ignorira to, kar si politično želimo in sicer, da ne bo patentov na življenje, patentov na to, kar so pretežno biološki postopki. Evropski patentni urad ima seveda eh, interes, da podeljuje patente, gospodarski interes, vendar politika oziroma mi moramo poseči vmes in to preprečiti in Evropska komisija mora zelo e-, energično pritisniti na to, kajti ne more biti tako, da um, patentni urad ignorira to, kar sprejmejo zakonodajalci. Moramo odločiti sedaj o brokoliju in uh, paradižnikih, ampak gre za načelno odločitev. Če kmetom in majhnim predavalcem ne bomo dali pravice, da uporabljajo svoje vrste, to je treba videti. Dolgoročno bo vidno več koncernov prijavilo svoje patente, um, uveljavljajo pravice in tisti, ki. Ehm, bi najbolj potrebovali te pravice, kmetje, majhni predelovalci jih bodo izgubili. Treba je sprejeti odločitev in uh, ustaviti Evropski patentni urad v teh prizadevanjih. Hvala. Naslednji na vrsti gospod David Ivan. Važeni kolegove, udeljenje patentu na odrudu. Hvala. Um, podelitev patentov eh, za določene vrste paradižnikov ali brokolijev strani Evropskega patentnega urada je v nasprotu s konvencijo o biotski raznovrstosti in tudi protokolu iz Nagoje. In tudi, eh, torej to so dokumenti Združenih narodov in tudi proti Eh, konvencijo biotske raznovrstnosti Evropske unije. Države članice so pogodbenice in vsaka država članica ima predstavnika v patent, Evropski patentni organizaciji, eh, ki obravnava te eh, spore. Zato predlagamo, da države članice uporabijo svoje predstavnike v upravnem svetu patentnega urada in jih prisilijo, in prisilijo patentni urad, da um, razveljavi um, to možnost patentiranja za biotske vrste in da tudi ne bodo nadaljevali nadaljnih 200 primerov, s katerimi se ukvarjajo, Gertjan. Hvala. Uh, komisarka, um, smo v slepi ulici oziroma pravzaprav smo ubrali napačno pot. Uh, možnost patentiranja rastlin. Uh, določena podjetja bodo prijela monopol, postajajo vedno uh, močnejša, vendar um, cena je previsoka in podjetja, ki se ukvarjajo s oplemenitjenjem, nimajo več dostopa do genskih virov. Uh, prost dostop pa je pomemben za razvoj boljših sort. In vesel sem, gospod kon, eh, predsedujoči, da je veliko soglasje glede tega. Moramo poslati jasen signal patentnemu uradu in sicer, da je to napačna pot eh, in da je treba opustiti to pot. Eh, eh, oplemenitenje rastlin eh, pri tem je treba ščititi lastninske pravice, vendar zato imamo uravnotežen sistem in sicer sistem pravic eh, pridelovalcev, gojiteljev in pa tem, ki ne sodijo na sektor rastlin, kajti rastlina ni um, iznajdba. Um, rastline so lastnost vseh, oziroma da povem drugače, eh, rastline so stvaritev, so božja stvaritev, ki jo mi lahko samo uporabljamo. Hvala. Hvala lepa. Eh, Pereira Sandra. No, Sedaj vrst eh, še ne moremo patentirati, ki so bile genetsko spremenjene, ampak eh, patentni urad podeljuje patente tudi za rastline. Imamo avtentične monopole pri uh, proizvodnji na področju kmetijstva, uh, in um, večnacionalna, velike koncerni eh, pačijo trg oziroma izkrivljajo trg in pri proizvodih nimamo raznolikosti in majhni gojilci so vedno bolj odvisni od teh eh, multinacionalnih eh, koncernov imamo molekularno biologijo in genetske spremembe. Vse to se uporablja. Seveda imamo pa tudi eh, živa bitja, naravne proizvode, eh, ki izvirajo iz teh tehnologij. In ni sprejemljivo, da imamo eh, avtorske pravice za te organizme in tudi ni sprejemljivo, da eh, se patentirajo eh, procesi za genetsko izbiro in pa tudi proizvodi, ki izvirajo iz eh, križanja. To velja za nove živali in nove rastline. Ti procesi selekcije potekajo v laboratorijih torej. Gospod Daniel Buda. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Torej, raziskave in inovacija ne smeta biti blokirana z administracijo. Kmetijstvo je odvisno od raziskav in inovacij. Danes smo priča resničnosti, ki je ne moremo prezreti. Prebivalstva je vedno več, viri so omejeni in so tudi delno izkoriščeni. Poleg tega smo priča tudi podnebnim spremembam, zato moramo ukrepati. Potrebujemo eh, vire, mehanizme in pa proizvodne postopke za živila, ki so eh, dostopna in kakovostna. Rastlina, eh, ki jih, rastline, ki jih pridobivamo s tradicionalnimi naravnimi postopki, ne smemo patentirati. To bi bilo nemogoče za kmetovalce, ki bi morali potem plačevati več, eh, kadar eh, želijo uporabljati različne vrste rastlin. To pa bi bilo škodljivo tudi za raziskave. Poleg tega ne smemo pozabiti potrošnikov, kajti ti bodo ob koncu plačali to zlorabo se strani Evropskega patentnega urada. Ne more biti tako, da vedno eh, poskušamo zadevo rešiti v zadnjem trenutku. Ravno nasproti no, bi morali ukrepati. Mi bi morali dati jasno sporočilo ne sme biti tako, da je možno patentirati naravne postopke. Hvala lepa, gospod Pavlo De Castro. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, eh, sedaj je treba, eh, Torej, urad, patentni urad je sprejel odločitev, ki je za nas nesprejemljiva. Ne moremo eh, omejiti razpoložljivost rastlinskega materijala in tudi naši raziskovalni laboratoriji ne morejo biti ogroženi, kajti to bi imelo velike pos slabe posledice za zdravje evropskih državljanov in za inovativnost sektorja. Zato moramo hitro ukrepati. Hitro je treba um, uložiti izjave in treba je preprečiti, da bi bila sprejeta odločitev, ki je v nasprotju z željo um, so zakonodajalca. Potreba je vnesti jasnost v te predpise, kajti to področje igra pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Tudi preko um, uporabe novih tehnik pri iskanju novih vrst in na ta način bomo eh, tudi um, e, e, storili to, kar od nas pričakujejo milijone državljanov. Hvala. Hvala lepa. Gospa Müller. Eh, gospod eh, predsednik, gospa komisarka. Eh, torej, odločitev tehničnega pritožbenega senata, da bo izdajal patente za proizvode, do katerih smo prišli, prišli preko naravnih postopkov, ni razumljiva prost dostop do semen je zame pomemben, kajti na ta način bomo eh, ohranili inovativnost evropskih eh, sektorja žlahnjenja. Tisti, ki se ukvarjajo z žahljenjem, morajo še naprej imeti dostop do genetskega materijala. Prosti dostop eh, do semen je tudi ključnega pomena za to, da bomo lahko ustvarili nove vrste, ki bodo bolj kos podnebnim spremembam. Zato upam, da bo razširjeni pritožbeni senat revidiral sprejeto odločitev e, in da tudi v prihodnje ne bomo izdajali patentov za rastline. Hvala lepa. Gospod Bito. Hvala. E, draga komisarka, kolegi in kolegice. E, Mi smo se vedno zauzemali za možnosti dostopa do genetskega materijala in biološkega materijala. E, ne strinjamo se s tem, kar se zdaj dogaja, ampak vprašanje je še hujše. Kdo je tisti, ki odloča o zakonodaji? Parlament ali svet ali pa e, Evropski patentni urad? Deset let, eh, je ta organizacija že pod, eh, pritiskom ZDA in pa različnih eh, velikih koncernov in dodeljuje patente za rastline, pa tudi za živali, kot je na primer losos. Oni eh, dajejo torej ta dovoljenja in patente, eh, mislim pa, da bi to morala urejati eh, komisija. In Eh, gre tudi za dostopnost semen, imamo eh, raznolika eh, semena, ki so tudi genetsko zelo različna in omogočajo našim kmetom vzgojo različnih rastlin. Zato moramo ukrepati, da ne bodo od tega imele koristi samo multinacionalke, ampak vsi. Gospod Lipreton. No, patentni urad eh, je ugotovil, da lahko podeli patent tudi za brokoli in eh, za paradižnik, ampak eh, veliko je bilo že protestov. Leta 2018 so se potem odločili za pregled tega in jaz kot član odbora Agri zahtevam, da protestiramo pri patentnem uradu. Mi kot Evropski parlament moramo jasno predstaviti naše nasprotovanje Um, patentom za uh, živa bitja in rastline. Uh, zauzeti se moramo za zaščito potrošnikov, za varstvo kmetov in pa raznolikosti rastlin. Že od leta enainšestdeset obstaja tudi uh, zakonska zaščita semen in mislim, da je ta zakonodaja veliko bolj spoštljiva do kmetovalcev kot pa to, kar je eh, razsodil patentni urad. Hvala lepa. Eh, lepo vas eh, pozdravljam, prvikrat sedim tukaj in s pomočjo, vas, nam sedaj sledi petsto milijonov prebivalcev Evropske unije, Aguilar. No, najprej bi eh, morali uh, imeti minuto molka v spomin na žrtve poplav v Španiji. Eh, no, zdaj pa naj povem še nekaj v zvezi s to resolucijo. Ehm, to je v nasprotju z interesom, javnim interesom, škodi tudi inovacijam v kmetijstvu in pa majhnim in srednjim podjetjem. Mm, ne moremo služiti samo uh, najbolj radikalnim eh, skupinam. Tudi patentni urad ne bi smel služiti samo multinacionalkam, ampak uh, mora začititi interes vseh. In uh, zato uh, moramo pod vprašaj postaviti patentni sistem, ki dela proti našemu uh, kmetijstvu. Morali bi se zauzeti za uh, boljši patentni sistem. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospa Hazekamp. Um, hvala lepa. Uh, Življenje ni lastnina nikogar in tega tudi ne smemo dopustiti. Ideja, da bomo podeljevali patente za eh, živali, za rastline, za naravne postopke, je nezamisljiva, ampak ravno to se dogaja. Imamo tudi patent eh, za eh, postrvi in eh, losose, ki so na nek poseben način krmljeni, ampak eh, živali in rastline, to niso nobene iznajdbe, to so absurdni patenti, ki vodijo k monopolu na področju živil in tako je varnost živil ogrožena. Ljudje so se uprli, kmeti so se uprli, žlehnitelji so se uprli, tudi Evropski parlament in Evropska komisija. Uprli smo se, to, da urad za patente se tem nadaljuje. Podeljujejo tudi patente za hrano in to je nesprejemljivo. Sprašujem komisijo, kaj eh, bo storila, da bi eh, to ustavili. Menim, da bi morali odpraviti subvencije v kmetijstvo. Hvala lepa. Sedaj pa uh, pičerno uh, socialisti in demokrati. Gospa Pečerna, hvala lepa. Eh, gospa predsednica, gospa eh, komisarka, tudi sama se pridružujem tistim kolegom, ki so že izrazili eh, svoje nasprotevanje odločitve patenta oziroma urada za patente. Stališče Evropskega parlamenta o možnosti podeljevanja patentov za eh, izdelke, do katerih pridemo po naravnih postopkih, je, že od, eh, je jasno že od leta 2015. Kajti eh, na plenarnem zasedanju smo takrat dobili jasno večino, ki se je izrekla proti to vrstnim uh, patentom. Potem se je izrazil tudi svet, potem se je izrazila tudi Evropska komisija. Torej, mislim, noben dvom o tem, da ne želimo, da se podeljujejo patenti za eh, proizvode, do katerih pridemo eh, preko naravnih bioloških postopkov. Mi danes pozivamo Evropsko komisijo, eh, naj jasno in glasno pove svoje stališče um, uradu za patente, tako da bomo zaščitili um, kmetijski eh, sektor, sektor rastlin in da bomo zaščitili tudi eh, javno zdravje eh, naših državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Melchior Renew. Hvala lepa. Potekalo je tudi eh, glasovanje. Takrat je šlo eh, za to, da bi Danska pristopila k eh, uradu za patente. To glasovanje smo dobili, pridružili smo se, ampak sam sem ustrajala pri tem, da ne moramo podeljevati patentov za življenje. EPO pa tega jasnega političnega signala ni razumel, zato moramo biti še bolj jasni. Na eh, Jamajki eh, živi oziroma raste neka rastlina, divji poper, ki in ta rastlina je odporna na insekte in zato je, bi dobila, zato je bil podeljen tudi patent in tega še nismo pojasnili. To je zelo pomembno tudi za eh, naše gojitelje rastlin, to pa je pomembno tudi za našo demokracijo. Zadeve je treba pojasniti. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj gospa Viner, zeleni. Hvala lepa. E, torej, brokoli in paradižniki, to niso tehnični postopki in ne moramo podeljevati patentov na življenje, na živila. E, zelo sem se začudila, ko sem prebrala e, tolmačenje urada za patente, ko gre za patentno pravo kajti eh, že večkrat smo slišali, obstaja velika resnična nevarnost, da eh, kmetje in pa ti se ukvarjajo z žlahnenjem, ne bodo imeli več dostopa do rastlinskega materijala. Kajti um, velike proizvajalci imajo monopol in oni zasledujejo samo um, svoj interes po dobičku in to je nesprejemljivo. Zame je jasno še nekaj. Evropski urad za eh, patent ne izraža splošne politične volje oziroma političnega stališča, ampak zasleduje svoje lastne finančne interese. Z velikim zanimanjem sem ugotovila še sledeče. Imenovani eh, komisar za kmetijstvo Vačekovski je bil poslanec Evropskega parlamenta leta 2015 in se je takrat jasno izrazil o protipatentiranju rastlin in eh, prosim ga, da eh, se eh, sedaj jasno zavzame za interese Evropskega parlamenta in da se izreče za to, da se patenti na rastline ne podeljujejo. Hvala lepa. Hvala lepa in naslednji govornik je gospod Tarabela, socialisti in demokrati. Pre... Hvala, to je zloraba, ki ni sprejemljiva. Multinacionalke želijo monopol nad živim materialom in s tem bodo omejile tudi um, napredek. One pravijo sicer, da ga bodo spodbudile, ampak to je samo njihov izgovor in to ni res. Uh, komisijo spodbujam, da uh, nekaj naredi, številne vlade Eh, nudijo podporo komisiji na tem področju. Eh, s tem smo se ukvarjali že leta 2016. Takrat je bilo odločeno, da eh, rastline, ki pridejo iz bioloških procesov, ne smejo biti patentirane. Ta odločitev tudi zagotavlja jamstvo, da bodo naši kmetovalci imeli dostop do vseh semen. Bravo.

zauzeli eh, proti patentiranju rastlin in mi bomo skupaj eh, komisiji poslali jasno sporočilo. Vam ga pošiljamo zdaj, gospa Vjenkovska. Eh, strani plenarnega zasedanja in pa predvsem odbora za kmetijstvo vam sporočamo, da ne smemo patentirati rastlin, ki prihajajo iz bioloških procesov. In treba je ukrepati pred 1. oktobrom, um, zato smo se tudi odločili za ustno vprašanje in za resolucijo. Gre za zelo občutljivo vprašanje. In to kaže tudi eh, na našo sposobnost, da se lahko odzovemo proti odločitvam patentnega urada. Moramo se zauzeti za javni, splošni interes in eh, biti proti patentiranju rastlin upam, da je stališče parlamenta uh, postalo jasno in da bo komisija kaj naredila v zvezi s tem. Hvala lepa. Sedaj smo pri koncu razprave. Čas je za postopek KGDI. Prejela sem tri prošnje za govor. Prva je na vrste gospa Šojdrova. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Torej, z velikim eh, zanimanjem sem prisluhnila komisarki. Hvala lepa za to, kar ste povedali. Vesela sem, da se strinjamo. Podeljevanja eh, patentov ne bi smeli razširiti na živali in na rastline. To je nesmisel. To, da videti je, da smo v konfliktu s Evropskim uradom za patente. Eh, kajti ta urad je postal žrtev lobistov. In um, upam, da bo komisija jasna pri svojem stališču in da bo isto veljalo tudi za svet. Oziroma svet se je zelo strinjal uh, s tem, kar smo povedali mi. Države članice eh, morajo pripomoči k temu, da se bomo uveljavili, ko, bomo, eh, ko se bomo pogajali za Evropsko organizacijo patentov, kajti Evropska unija ima tam večino. Uh, Zelo sem za to, da nadaljujemo sa to pobudo in da parlament, eh, komisija, države članice sodelujejo. In če eh, bomo tako nadaljevali, nam bo uspelo odpraviti to neumnost. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj gospod Valas. Eh, gospa predsednica, Eh, res je nesprejemljivo, da se podeljujejo patenti za eh, rastline. Eh, kajti multinacionalke se zauzemajo samo za več dobička. Multinacionalke že negativno vplivajo na naše življenje. Noro bi bilo, če bi jim dovolili, da manipulirajo naravno življenje, da izvajajo pritisk na kmete in da vplivajo na vse vidike našega življenja ne bi smeli tolerirati niti gensko spremenjenih organizmov. Zahtevati morate to, da Evropski patentni urad spoštuje Evropsko eh, konvencijo eh, o patentih, eh, ki pravi, da ne moremo patentirati naravnega življenja. To je nezamisljivo, kajti to bi bilo čisto noro. Hvala lepa. In Herbert Dorfman je zadnji govornik. Ja, hvala lepa, hvala lepa za besedo. Mislim, da včasih v Evropi mislimo, da je žlahnenje rastlin samo posel velikih eh, multinacionalk. Ampak v Evropi sploh ni tako. Eh, tu imamo številne majhne akterje, raziskovalne inštitucije, pa tudi večje eh, inštitucije, ki se ukvarjajo z žlahnjenjem. In ti potrebujajo prosti dostop do genskega materijala. In um, vse to mora biti prosto na razpolago v Evropi in povsod po svetu, zato eh, da uh, ta material lahko žlahnitelji uporabljajo. Zalo, zato je pomembno, da preprečimo patentiranje rastlin. Vesel sem, da se v tej dvorani strinjamo o tem, ne glede na politične skupine. In storiti bi morali vse za to, da ne bi bilo mogoče podeljevati patentov za življenje in za rastline, zlasti, ko gre za um, eh, stvari, ki jih eh, dobimo po naravnih postopkih. Tisto, ko, ko pa gre za gensko spremenjene organizme, to bi morali urejati drugoč. Hvala. A so enak. Hvala. Zdaj pa bo komisarka dobila besedo za zaključek. Najlepša hvala za vse vaše pripombe. Vesela sem, da zauzemamo skupno stališče in že od začetka mi je bilo jasno, da je sporočilo komisije takšno, da rastline iz bioloških procesov ne smejo biti patentirane. Sama se bom eh, vključila v razpravo s patentnim uradom, zato da zagotovimo pravno gotovost. Vsi vemo, kako pomembno je to za različne akterje v sektorju. Potem pa eh, se želim zauzeti tudi za splošno javnost in kmete ter gojitelji in žlahtnitelji rastlin. Eh, treba bo spet uh, vzpostaviti neko zdravo pamet na tem področju, na katero smo očitno malo pozabili. Hvala. Hvala. S tem je razprava končana. Začeli bomo z naslednjo temo. In sicer gre za izjavo podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Hongkongu. Ampak pred to razpravo vas eh, še prosim, da mi prisluhnete, nadenite si slušalke. Eh, rada bi povedala nekaj o plenarnem eh, zasedanju ta teden. Testirali bomo nov sistem v zvezi s postopkom modrega kartona in pa s postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Prosili vas bomo, da nam uh, date znak v elektronski obliki, če boste želeli govoriti. Dobili ste tudi elektronsko pošto v tem. Torej, če želite eh, dobiti besedo, eh, potem boste to lahko zahtevali z elektronsko kartico. In moje vprašanje za vas je naslednje. Če želite spregovoriti v postopku Catch the Eye ali pa če želite postaviti kakšno vprašanje v okviru modrega kartona, morate eh, seboj imeti tudi elektronske kartice. Zdaj ta teden bomo imeli testno obdobje, tako da lahko za besedo prosite tudi z dvigom roke. Ampak eh, radi bi postali bolj učinkoviti in v prihodnje bi radi uporabljali elektronski sistem. No, V naslednji razpravi bomo zdaj testirali ta sistem, če bi se kdo rad oglasil v okviru, eh, pritegnite pozornost predsednika ali pa v okviru modrega kartona, uporabite elektronsko kartico in, eh, prosite za besedo. Zdaj pa bo gospa Bjenkovska spregovorila o situaciji v Hongkongu. Hvala, gospa predsedujoča. No, predstavila bom mm, situacijo v Hongkongu v imenu Federike Mogherini, naše visoke predstavnice. V zadnjih mesecih so prebivalci Hongkonga izkoristili svojo pravico, da mirno demonstrirajo za svojo avtonomijo in za pravico do zbiranja in izražanja. Mi smo vse čas pozivali obe strani naj se odpovesta nasilju, naj deeskalirata situacijo. Um, Mislim, da je umik eh, zakona o um, vrnitvi ljudi na Kitajsko korak v pravo smer. Ljudje so pokazali svojo odločnost. 1,7 ljudi, milijona ljudi eh, je šlo na ulice 18. augusta letos. V zadnjih tednih pa se je situacija eh, stopnjevala. Več je bilo izgredov. Bilo, bili so tudi napadi na uh, pešce, potem uh, tudi nekaj napadov na policijske sile je bilo. In vsako tako nasilje je nespremljivo, obsoditi ga moramo, ampak eh, kljub vsemu so protesti večinoma bili mirni in prebivalstvo jih v glavnem podpira. Evropska unija se je vedno zauzemala za načelo ena država, dva sistema. V osnovni zakonodaji je zagotovljen ta princip in tudi eh, Kitajska je leta 1984 eh, to potrdila, potem je to potrdil Kitajski kongres. In eh, ljudem v Hongkongu je zagotovljena visoka mera avtonomije in pa različne pravice, pravice do prostega zbiranja, izražanja in tako naprej. To je pomembno tudi za podjetja. Hongkong ostaja strateško um, vozlišče, pomembno pristanišče in pa ekonomsko središče. Hongkong mora zato še naprej igrati svojo pomembno ekonomsko vlogo. In Evropska unija se je vedno zauzemala za visoko avtonomijo Hongkonga in pa za pravice njegovih prebivalcev. To je pomembno za blaginjo ljudi v Hongkongu, pa tudi za Kitajsko. Spoštovanje temeljnih pravic eh, in neodvisnost sodstva sta ključnega pomena za razvoj Hongkonga in za vsakodnevno življenje ljudi. To je treba varovati eh, in eh, se držati kitajskih zavez. 18. Eh, julija je parlament že razpravljal o tej situaciji in je tudi sprejel resolucijo. Služba za zunanje delovanje je poleg tega izdala tri izjave. Visoka predstavnica pa je tudi podala uradno izjavo, ki so jo podprle vse države članice, torej naj se vsi akterji vzdržijo nasilja. Veliko je bilo tudi pogovorov z mednarodnimi partnerji in imeli smo tudi skupno izjavo z zunanjim ministrstvom Kanade. Poleg tega smo tudi konec avgusta v Helsinkih obravnavali vprašanje Hongkonga. 4. Eh, septembra je bilo potem eh, naznanjeno strani hongkoških oblasti, da bo ta eh, zakonodajni predlog umaknjen. Mm, na ta način se je odprl prostor proti iskanju miroljubne rešitve, vendar pa je situacija še vedno napeta. Eh, z zaskrbljenostjo smo spremljali vse več nasilja v Hongkongu, ampak ohranjamo naše prepričanje, da bi se vse strani morale vzdržati nasilja in iskati rešitev prek pristnega in konstruktivnega dialoga. Da se bo to lahko zgodilo, pa se zdi, da morata obe strani najprej vzpostaviti medsebojno zaupanje. Poleg tega um, je tudi um, prizadeto uh, okolje za investicije, prizadeto je zaupanje. In mi verjamemo, da se bo situacija umirila prek dialoga z vsemi akteri, ki bodo prispevali k temu, da se najde dolgoročna mirna rešitev. Hvala. Zdaj pa eh, bodo besedo dobili govorci. Prva je gospa Šojdrova v imenu ELS. Hvala za besedo, hvala tudi za to, da ste vključili to točko na dnevni red. Kot je ravno kar rekla Gospa predsedujoča, situacija v Hongkongu res ni preprosta. Problemi tam še kar trajajo. Na tisoče ljudi je bilo na ulicah, eh, zauzemali so se za ohranitev pravic in to me je spomnilo tudi na nedavno zgodovino. Pred 30 leti eh, smo se v srednji in vzhodni Evropi tudi borili proti eh, režimu. Takrat je bil ta režim potem pri nas odpravljen. Kitajska pa zdaj uvaja določene elemente eh, diktatorskega pristopa. Poleg tega se moramo sredotočiti tudi na krščanske vrednote. Eh, demonstranti so peli Alelujo, skušali so se izogniti nasilju, pa so jih policijske sile potem napadle. To so ljudje, eh, ki jih ni strah eh, braniti eh, svoje politične in človekove pravice. Protesti se nadaljujejo že nekaj mesecev, oni se upirajo novi zakonodaji in ta odpor eh, pravzaprav ne bi bil tako močan, če ne bi imeli primera iz leta 2015, ko je kitajska policija ugrabila pet knjigarnarjev, ki so objavljali tudi knjige, ki so kritizirali Kitajsko. Ta zakon je bil sicer umaknjen, ampak jeza še kar traja in dobro je, da bo Evropski parlament poslal močan signal, da mora Kitajska v vsakem primeru uh, vedeti, da um, so človekove pravice pogoj za kakršnokoli ekonomsko sodelovanje. Hvala. Gospa Arena je naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Um, no, situacija se ni umirila, kljub temu, da so kitajske oblasti uh, eh, napovedale, oziroma hongkonške oblasti napovedale, da bodo umaknile ta predlagani zakon. Ampak uh, to je samo ena od zahtev, izmed petih zahtev uh, aktivistov. Uh, milijon ljudi že protestira in to več mesecev, oni potrebujejo našo podporo. Uh, pravica do protestov, pravica do dostopa do pravosodja. To so pravice, ki morajo biti zajamčene. In veliko je bilo tudi nasilja strani kitajskih oblasti. Torej, to nasilje je, nepro, je povsem nesprejemljivo, bilo je neproporcionalno in je vodilo v kršitev človekovih pravic. Evropska unija se bo vedno zauzemala za tiste, ki se borijo za vladavino prava na miren način in pa za svoje pravice. Eh, očitno pa eh, so eh, tudi podjetja iz Evropske unije prodajala Kitajski določene snovi in pa proizvode za nadzor, pa tudi souzivec in druge podobne zadeve, s katerim je potem kitajska oblast izvajala nasilje. Ne smemo dovoliti, da naša tehnologija prispeva k zatiranju pravic. Imeli smo tudi nekaj javnih predstavitev v Evropskem parlamentu in slišali smo eh, tudi pričanja različnih aktivistov, ki se eh, bojijo za svoje življenje. Kakšno konkretno eh, rešitev lahko poiščemo za nje? Hvala. Gospa Vautmans eh, iz skupine Renew. Mikro, Sorry. Mikrofon za govornico. No, it's on, I think. Okay gospa predsedujoča gospa komisarka petnajst tednov že trajajo ti masovni protesti na milijone ljudi eh, se je podalo na ulice da bi mirno demonstrirali in pozvali k več demokracije da bi tudi pozvali k spoštovanju človekovih pravic ampak kakšen odgovor so ti ljudje dobili Eh, dobili so souzivec eh, in pa še več represije. Mm, policijsko nasilje nad njimi se dogaja, veliko je ustrahovanja, bili so tudi, eh, bile so tudi arestacije in mi se moramo odzvati. Ena država, dva sistema. Mm, To načelo velja. Zakon je bil zdaj sicer umaknjen, ampak demonstranti si želijo več. Ne želijo, da Hongkong postane nedemokratična država. In tukaj ne gre več za notranje zadeve države, ker se kršijo človekove pravice. Zato imam dve konkretni vprašanji za komisijo. Kako boste to obravnavali v dialogu s Kitajsko? Ali boste jasno povedali, da. Eh, mi podpiramo miroljubne demonstracije. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, eh, kako boste zagotovili, da bodo ljudje lahko mirno protestirali brez strahu pred eh, policijsko represijo? Hvala. Reinhard Bütikofer je naslednji. Commissioner, colleagues dragi kolegi, eh, gospa komisarka, gospa predsedujoča, sam sem bil v Hongkongu pred dvema tednoma, pogovarjal sem se z aktivisti iz različnih ozadij in eh, prišel sem nazaj še bolj prepričan kot prej, da je ta parlament eh, ravnal pravilno, ko je pred poletjem jasno povedal, da podpira prebivalce Hongkonga. Gibanje za svobodo in demokracijo se v Hongkongu še vedno nadaljuje to gibanje si tudi zasluži še naprej našo solidarnost. Ena država, dva sistema. To načelo eh, ne sme biti spodkopano z raznimi intervencijami iz Pekinga ali pa z raznimi um, dekreti, ki uh, naj bi bili nujni. Ljudje si želijo sprememb. Želijo si predvsem eh, neodvisnih preiskav nasilja, predvsem policijskega nasilja, do katerega je prišlo. Uh, Želijo pa si tudi eh, splošne volilne pravice. Eh, ta jim je bila obljubljena pred 22 eh, leti v osnovni zakonodaji, ampak te obljube potem niso držali. Peking pa bi moral, moral bi uresničiti to, kar je obljubil. In mi podpiramo boj za splošno volilno pravico v Hongkongu, zato da bo demokracija zmagana. Hvala. Gospod Rivier je naslednji. No, naš parlament se je pokazal res eh, aktivnega pri spodbujanju demokracije na Kitajskem. Ehm, to je dobro, treba se je zavzeti za prebivalce, ampak eh, zakaj to delamo na Kitajskem, ne pa v Evropi? Eh, zakaj se parlament zoprstavlja odločitvi Britancev, eh, da zapustijo Evropsko unijo. Potem eh, eh, v Italiji bomo imeli volitve, potem v Franciji imamo predsednika, ki ne predstavlja vseh francozov, sploh ne z vsemi svojimi reformami. Eh, zakaj pa proti temu ne ukrepamo? In mislim, da eh, je to nevredno našega parlamenta. Mi bi morali najprej v Evropi pokazati, kaj je to demokracija. Hvala. Gospa Futiga je naslednja za EKR. We stand by Mi podpiramo prebivalce Hongkonga. To je vedno bil pristop Evropskega parlamenta, eh, vse od začetka procesov in vse od eh, ukrepov oziroma aretacije eh, knjigarnarjev. Ljudje v Hongkongu so že dobili prvo bitko, zakon, proti kateremu so protestirali, je bil umaknjen, ampak mislim, da bi vse stranke morale spoštovati izjavo iz leta 1984. Še posebej Peking bi se moral uh, zadržati pri poskusih provokacij. Mi, eh, kot sem rekla, bomo vedno in uh, še naprej podpirali ljudi v Hongkongu. Hvala. Gospa Vidjanueva je naslednja izguje. Že 15. vikend protestov je tu bil, junija so se začeli. Takrat se je začela ta kriza v Hongkongu, eh, ki se je potem samo še eh, stopnjevala. Eh, prišlo je do nasilja. Včeraj smo videli nove primere nasilja, ko je policija uporabila vodne topove proti protestnikom. Mi moramo biti zelo jasni. Um, danes tukaj ponovno izražamo svoj, svojo podporo za eh, ljudi v Hongkongu, ki si želijo osnovnih pravic. In um, pozivamo, da se preiščejo dejanja policije na, v Hongkongu in da se tudi spusti na prostost miroljubne protestnike. Človekove in temeljne pravice so neločljive in univerzalne. In zato Eh, želimo tudi komisijo pozvati, mm, naj, eh, ukrepa. Eh, Evropski parlament pogosto opozarja na takšne primere, ne pa vedno, kadar se kršitve dogajajo pri nas. Države članice nimajo nobenih pomislekov, ko sklepajo, trgovinski sporazum s Kitajsko pa bi morali upoštevati kršenje pravic in zato uh, mi spodbujamo komisijo, parlament in Kitajsko k dialogu. Um, razmisliti bi morali na kitajskem, kako eh, zagotoviti uh, pravice, kot bi morale veljati v 21. stoletju. Hvala, gospod Tenant. Uh, Mikrofon, prosim. Hvala. Bodisi verjamemo v demokracijo in svobodo ali pa ne. Če ne, potem ta razprava nima smisla. Če pa verjamemo v to, potem je to načelo, ki presega nacionalne meje, eh, presega tudi evropske meje, gre za univerzalno načelo. Ehm, nasilje države proti protestnikom je nesprejemljivo. Če pa protestniki eh, izvajajo nasilje, pa tudi to ni sprejemljivo. Eh, torej, stvari je treba pregledati, ampak eh, tudi vprašanje je preprosto, kdo naj bi odločal o vodenju o, o Hongkonga. Pozabite na politiko 19. stoletja pa 20. stoletja. Zdaj smo v 21. stoletju in ljudje v Hongkongu bi morali imeti enako pravico do samodločbe kot vsi ostali. Hvala lepa. Izabel Santos za socialiste in demokrata. Hvala, gospa predsedujoča. Boj, ki smo mu priča v zadnjih mesecih in eh, mirni protestniki v ulicah Hongkonga, to je izraz eh, svobodnega izražanja mnenja in boja za demokracijo. Evropska unija pa ne sme enostavno ostati križem, in sam, gl, uh, ostati križem rok in samo gledati. Moramo ravnati odločno napram hongkonškim oblastem in kitajskim oblastem, da se ne bo nadaljevalo nasilje. EU mora izkoristiti vsa sredstva, da se prepreči nasilje. In kitajskim oblastem je treba jasno povedati, da zatiranje oporičnikov ni rešitev in da ne sme biti uporabljeno nasilje, kajti ta konflikt je treba rešiti na miren način. Pozdravljamo to, kar pravijo voditelji teh demonstracij in sicer, da morajo ostati demonstracije mirne in kitajski vladi moramo pobidati, da ne zadostujejo samo um, izjave o namenih. Treba je storiti korake za eh, spoštovanje eh, pravne države in človekovih pravic. Hvala lepa, naslednji vrsti gospod Gita iz Renew Europe. Hvala, gospa komisarka, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Pogum, odločnost eh, in večni boj za svobodo to v znamenju teh elementov so protesti, protesti v Ham, Hong Kongu. Spomnimo se tega, kar se je do, dogajalo na tem Nimnu. Um, in gre predvsem tudi za agresijo Kitajske in zato moramo čestitati protestnikom v Hong Kongu in jim tudi čestitati, kaj ti um, um, eh, Eh, eh, gre za svobodo vseh na svetu in za spoštovanje človekovih pravic, vendar ne smemo biti samo zadovoljni, temveč eh, gre predvsem za to, da vemo, da je Kitajska ena naših glavnih gospodarskih partnerk in zato imamo tudi moralno dolžnost do nje. In, um, težave z gospodom Trumpom ne omogočijo Kitajski, da bi. Um, Da ne bi upoštevali želja eh, Evrope. In naša skupščina je edina na svet, svetu, eh, ki je neodvisna, ki je močna, ki spoštuje človekove pravice in držav, pravno državo. In zato lahko tudi opozori. Eh, um, Kitajsko, ki je zelo sofisticirana diktatura na to, kaj je treba storiti. Um, in upam, eh, in vse skupine um, morajo pozvati, da um, kitajskemu oporečniku gospodu Titiu. Um, in sicer zapornik iz naroda Ojgurov, da ga imenujemo za Saharovo nagrado. In on je res velika osebnost in si to nagrado zasluži. Hvala. Gospa. Robert eh, Isbers Zelenih, gospa predsedujoča, komisarka, gospe in gospodje. Eh, moja država je o sebi mislila, da je mati svobod, ampak eh, kakšno svobodo je ta imperij zagotavljal in kje smo danes? Včeraj so protestniki za stavo Združenega kraljestva demonstrirali pri britanskim konzulatom v Hongkongu in um, Eh, eh, Združeno kraljestvo ima dožnost braniti njihove pravice. O tem obstaja tudi skupna deklaracija iz leta 1984. Odgovor veleposlanika Združenega kraljestva eh, ni bil zadosten, kajti eh, na ta način ne bomo rešili vseh skrbi. Če združene, Združeno kraljestvo se ne bo odzvalo na te um, korake Kitajske, mora biti Evropska unija tista, ki bolj odločno ščiti človekove pravice brez meja in omeji trpljenje hongkonškega prebivalstva. Mi moramo postati mati svobod in ne s tem, da gradimo imperi, temveč s tem, da um, smo provokacija za um, intervencije imperijev. Eh, gospa Monfrisko, hvala, gospa predsedujoča. Eh, pogodbe Evropske unije nas združujejo in pri tem gre predvsem za pravno državo in za demokracijo. Vendar vidimo, kako Kitajska povsod poskuša, tudi pri Združenih narodih, um, zmanjšati individualne pravice posameznikov in postavljajo na prvo mesto državo, ki ima premat pred individualnimi pravicami in pri tem govori o suverenosti držav. Um, naprimer, primer Querilam, katerega državljani so majhna manjšina, ki nimajo socialne podpore, nimajo ekonomske pomoči in eh, prihaja do mm, groženj um, kar je hujše kot v primeru SARS-a in to je nedemokratično. Ukrepanje policije in hongkonških oblasti so pod nadzorom kitajskih oblasti in to je nečloveško, da se milo izrazim. Zato moramo odgovoriti brez bojazni, z jasno politično izjavo Evropske unije, ki bo priznala posebnost statusa Hongkonga in ki bo. Eh, tudi eh, upoštevala prihodne odnose s Kitajsko, ki naj bodo v znamenju človekovih pravic. Hvala, gospod Kolakušič. Želim si, da bi v tem parlamentu razpravljali o pravni državi in demokraciji v tretjih državah, vendar pozivam vse, da razmislimo o pravni državi ki ne obstaja v eh, Republiki Hrvaški. 94 eh, odstotkov državljank in državljanov po anketah je mnenja, da v Hr na Hrvaškem vlada korupcija. 76 odstotkov hrvaških državljanov je mnenja, da imamo slabe in zelo slabo pravosodstvo. Monitoring, ki je bil izveden pred uh, vstopom v Evropsko unijo, ni bil uh, zadosten. Uh, um, že dolgo eh, sem um, na, de, dejal na področju pravosodstva in bil tudi sodnik. Hrvaška družba je zelo korumpirana družba in zato moramo najprej rešiti in tu, v to se morajo vključiti vse inštitucije Evropske unije, pa tudi Evropski parlament, moramo rešiti vladavino prava in korupcijo v naši Evropski uniji in potem bomo imeli, bomo upravičeno razpravljali o vladavini eh, zakonov v tretjih državah. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Džil hongkonško prebivalstvo je šlo na ulice in mirno izrazilo svoj protest. Odgovor pa je bila agresija. Mnogo jih je bilo aretiranih in tudi poškodovanih. Vendar njihov, njihov edini zločin je boj za svobodo in demokracijo. Njihove vrednote so naše vrednote in zato tvegajo tudi življenje. Komisija in služba za zunanje delovanje mora upoštevati vse ukrepe za podporo hongkonškega prebivalstva, ki um, si prečakuje um, veliko od nas. Mi imamo tudi ta vzvod, um, um, um, naprimer finančni status Hongkonga je velikega pomena. Če pa bo Kitajska agresivno uh, Eh, se odzvala proti protestnikom, je treba razmisliti o tem statusu. Potem um, ena država, dva sistema, to je načelo, ki se ga moramo držati in tu gre seveda za civilne pravice, za državljanske pravice. Kitajska je prevzela uh, to dožnost EU in tudi Združeno kraljestvo ima ta posebno odgovornost do prebivalstva Hongkonga. Mi jih moramo ščititi. Um, In če bodo še naprej cilja tega nasilja, morajo dobiti tudi status beguncev v Evropi. Hvala, gospod Berg. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, danes govorimo o položaju v Hongkongu. Mislim, da se vsi strinjamo, da je načelo ena država, dva sistema. Eh, dobro in da to podpiramo. Vsi eh, podpiramo visok, eh, izjavo visoke predstavnice in kanadskega zunanega ministra, ki poziva ta kitajske oblasti, da spoštujejo ustavo in da bo samo vključujoč dialog rešil notranje nemire, ki pretresajo Hongkong pozivi, da se neodvisno preiščejo, raziščejo to, kar se je dogajalo, to, kar predlaga Združeno kraljestvo, je ena možnost ukrepanja. Vendar treba je paziti tudi na to, da kitajska vlada eh, ne bo prisiljena vedno bolj v defenzivo, tako da bo še naprej pripravljena za dialog eh, s hongkonškim prebivalstvom. Strateška diplomacija, ki bo omogočila kitajski vladi, da eh, gre v ta dialog, ne da bi se blamirala. In upam, da bo na ta način možno preprečiti veliko strašno katastrofo, kot se je zgodila pred nekaj desetletji na trgu Tjanamnem. Hvala lepa. Naslednji na vrsti gospod Petsula. Hvala lepa gospa predsedujoča. 100 dni je minilo od začetka protestov v Hongkongu, to je največja kriza eh, po 87. letu, torej sistem ena država, dva sistema. Za to gre. Um, um, sporni zakon je sicer umaknjen in sicer, da bi izročali um, storilce kaznivih dejanj Kitajske, vendar sedaj gre za razširjeno listo zahtev. Med drugim zahtevajo več eh, demokratičnih svoboščin in tudi izpustitev političnih zapornikov. Um, skrbi nas vedno večje nasilje v Hongkongu. Zakonodaja Hongkonga mora delati v skladu z mednarodnimi standardi in pravicami. Kitajska pri eh, izvajanju svojih reform in tudi v globalnem angažmaju se je opredelila za mednarodno spoštovanje človeš, človekovih pravic eh, in je tudi podpisala te um, pogodbe. In zato je treba um, vzpostaviti pogoje za prenehanje nasilja in za nadaljevanje dialoga med ključnimi deližniki. Samo tako bo možno izpolniti preuzete obveznosti in naloge. Hvala. Lepa. Eh, opravičujem se, ko liga, ali želite vprašanje z modrim kartonom ali uh, se želite prijaviti v okviru uh, Catch the Eye. Modri karton. Vprašanje za gospodo Piculo. Ali sprejmate to vprašanje? Od koliko? 30 sekund imate na razpolago. Hvala lepa, kolega Picula. Vi ste dobro opisali situacijo v Hongkongu in malo govorili tudi o zgodovini integracije Hongkonga v, na Kitajskem. Ampak, ko gre za človekove pravice in tudi za pomen trgovske um, um, torej tega, da Kitajska je pomembna trgovinska partnerica in pomembna tudi za, na Hrvaškem. Kakšni naj bi bili odnosi med EU in Kitajsko v prihodnosti, glede na težave, ki ste jih pravkar omenili? Hvala za to vprašanje. Jaz upam, da bomo vsi skupaj odgovorili v tem mandatu Evropskega parlamenta predvsem na vprašanje, kako in na kateri način reševati odnose Evropske unije z vsemi državami, kjer obstaja sum, ki je utemeljen ali tudi ne, ki ga je treba dokazati in sicer, ko gre za grožnjo demokratičnih standardov. Ali bo, eh, bo na prvem mestu tikma za profitom in gospodarski interesi in ob strani bodo ostali um, druge vrednote Evropske eh, unije, Če bomo dobro tehtali eno in drugo, lahko vplivamo tudi na izboljšanje standardov človekovih pravic eh, tam, kjer se ti ne spoštujo na ustrezen način. Torej, naša naloga je, da določimo prioritete naše politike. Hvala lepa. Sedaj pa. Eh, pritegni pozornost predsedujočega. Pet eh, se jih je prijavilo. Tri so se elektronsko prijavili in upam, da bo naslednjič imel vsak svojo kartico sabo in lahko uporabimo v celoti ta elektronski sistem. Hvala. Prvi je gospod Polčak. Hvala lepa za besedo jaz sem eh, vse elektronsko prijavil. Po mojem mnenju moramo podpriti mirne demonstracije v Hongkongu. Sto dni je pretrislo Hongkong in tudi naše zaupanje v dialog med eh, stranima oziroma v upanje, da bo to vodilo do rešitve. Um, gre za pravico do avtonomije do združe, združevanja in v hongkonški ustavi so zapisane te pravice. Vesel sem, da je zakon o izročitvi bil spet umaknjen, vendar mislim, da moramo podpreti hongkonške protestnike. Um, prišlo je tudi do nasilja um, in z, položaj je nevaren, moramo uh, podpreti človekove pravice, tudi ko bo za to treba plačati račun. Um, Ko grejo naše delegacije na Kitajsko, morajo opozoriti na to, kdo drug pa naj bi to naredil. Torej, človekove pravice ne morejo biti eh, predmet kopči z drugimi. Hvala lepa. Gospa Bart je na vrsti naslednja. Skupaj z drugimi britanskimi socialisti in demokrati so člani laboristične stranke, študenti in aktivisti podpisali odprto pismo, v kateri smo izrazili solidarnost za boj za demokracijo v Hongkongu. Podpiramo hongkonško prebivalstvo proti napadom na demokratične pravice, proti zatiranju in neenakosti. Smo za eh, to, da se izpolnijo eh, vse zahteve, pet eh, zahtev, gre za policijsko državo, za demokracijo. Ehm, in tudi za splošne volitve. In pozivamo tudi delovsko in sindikalno gibanje, da organizirajo praktično um, um, solidarnostno pomoč temu gibanju. Um, in podpiramo tudi neodvisne delavce in študente. In um, razen tega. Um, Eh, so bile posledice tudi za um, delavce v letalskih družbah um, in tudi te je treba spet umakniti. Uh, gre predvsem za pravice vseh delavcev, predtem tudi eh, migrante v um, ZDA in v Združenem kraljestvu. Vse te uh, je treba podpreti. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča mislim, da ta razprava ni uravnotežena. Vsi protesti v Hongkongu niso bili mirni. Eh, povezani so s krajno desnico in bilo je tudi veliko interferenc. Iz združenih držav je šlo veliko denarja v te proteste. Eh, skupine civilne družbe se borijo predvsem proti Kitajski protestniki so se srečali tudi s predstavniki Združenih držav. Um, gre pa seveda tudi za probleme neoliberalizma, za više najemnine, za brezposelnost mladih, za oligarhe. Um, če pravimo, um, da mora uh, Kitajska popustiti tem proti kitajskim zahtevam, je umešavanje v uh, notranje zadeve Kitajske in tu ne smemo biti slepi glede tega. Hvala lepa. señora eh, presidenta yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo sobre hong kong. no veliko se pogovarjamo o hong kongu o eh, zagovarjanju človekovih eh, pravic v hong kongu kritiziramo kitajsko ampak žal mi je pa da pri tem pozabljamo na primer na nekaj drugega to je paradoks samo pred enim tednom je gospa Mogherini bila na Kubi. Eh, in to takrat oziroma eh, v času, ko se na Kubi izvaja hujša represija kot kdajkoli prej. In eh, gospa Mogherini je govorila o izjemni Kubi, Kubi, ki lahko služi kot most med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. To je bil škandal Eh, ta govor Mogherinijeve v Havani. Um, šlo je kot za neke vrste eh, podpiranje krvave diktature na Kubi. Um, že 60 leta diktatura traja, ljudje bežijo iz Kube v druge države Latinske Amerike. Podobne zadeve pa se dogajajo tudi v Nikaragvi in pa v Venezueli. Ja, res ben. Dali. Zadnji v okviru CatchDI pa je na vrsti gospa Dali. Torej, jaz um, um, obsojam nasilje povsod na vseh celinah, vendar moram reči, da smo zelo selektivni pri teh razpravah, ko gre za proteste v Hongkongu in um, za um, bjanko menico drugače po Evropi, kajti to je. Um, tu imamo avtoritarno Kitajsko na eni strani in na drugi strani tiste, ki se borijo za mir, ampak nikoli niso stvari tako enostavne. In um, prihaja do zunanjega omešavanja, zato so dokazi. Um, stroški bivanja so astronomsko visoki zaradi visokih najemnin v Hongkongu. Um, vendar. Um, um, tudi drugot po svetu prihaja do politi, policijskega nasilja. V Franciji, naprimer, je prišlo do tega, da so bili protestniki hudo poškodovani pri različnih protestih. Potem tudi v Španiji drugod je prišlo do tega in v bistvu se ne, ne zauzamemo stališče do tega, do izpuščanja zapornikov in tako naprej. Tudi v Evropi, v Franciji, v Španiji se dogajajo hude stvari in prihaja do teptanja človekovih pravic. Hvala lepa. Sedaj pa. Vračam besedo komisarki Bjenkovski za Evropsko komisijo. Hvala um, vsem za prispevke. Skoraj vsi so bili soglasni glede naših čustev in našega pristopa do tega, kar se dogaja v Hongkongu. Želim se zahvaliti za to, da ta tema ostaja visoko na ag vaši agendi. Um, gre za univerzalne vrednote. Evropska unija um, um, je za to, da e, za reformo. Vse, vsi politični deležniki v Hongkongu in Pekingu se morajo dogovoriti za takšno reformo iz te razprave in tudi iz prejšnjih razprav, naprimer v juliju, vidimo, da je v interesu EU, da se nadaljuje stabilnost v Hongkongu in da um, nadaljuje tudi rast, gospodarska rast, vendar ob spoštovanju človekovih pravic. Mi bomo pozorno spremljali uh, situacijo tam. Um, Eh, torej, pomembno je, da pride do dialoga, da se odpravijo napetosti. To bo predvsem pomagalo državljanom in Hongkong je seveda tudi pomembno vozlišče, mednarodno vozlišče. V imenu visoke predstavnice Mogherinjeve vam želim izraziti hvaležnost za to, da um, se vedno spet ukvarjate s temi vprašanji. Temeljne pravice so univerzalne in jih moramo ščititi. Hvala. Hvala lepa. Uh, sedaj smo zaključili sa to razpravo. In sedaj se bomo lotili zadnje točke na dnevnem redu. In sicer bomo prisluhnili enominutnim govorom. Prvi govornik je gospod Sokol. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, pred 30 leti um, je padel pa berlinski zid. In s tem tudi zločinski komunistični režim in to je odprlo nova perspektive za celo Evropo, predvsem vzhodno in srednjo Evropo in integracijo v Evropsko unijo. Od takrat smo dosegli velik napredek in lahko rečemo, da je Evropska unija in širitev Evropske unije bila poln uspeh. Eh, k temu je prispevala evropska kohezijska politika in evropski skladi. Gre za solidarnost. Sredstva iz eh, teh evropskih skladov so omogočili srednjem vzhodne in uh, srednje Evrope, da uh, um, nadoknadijo zaostalost. Vendar smo sedaj v situaciji, da se te razlike med Zahodom in Vzhodom spet povečujejo. Govori se o zmanjšanju kohezijske politike in mislim, da ne smemo iti v to smer. Kohezijska politika je uspeh Evropske unije. Kohezijska politika je to, kar je omogočila tistim, ki so najmanj razviti, da dobijo ustrezna sredstva, da dobijo enake možnosti in možnost, eh, možnosti, da eh, nadoknadijo zaostanek. In tako eh, je treba nadaljevati. Eh, moramo se truditi za enakost vseh, eh, promovirati moramo načela solidarnosti, drugače Evropska unija in integracija nima prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Lopes Aguilar, socialisti in demokrati. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. No, letošnje poletje je prišlo do hudih eh, požarov eh, na mojem rodnem otoku Gran Canaria v Kanarskih otokih. Mm, prišlo je do hudega uničenja eh, gozda v naravno zaščitenem okolju, deset tisoč hektarjev uničenih, šest tisoč ljudi je bilo razseljenih zaradi teh požarov. In uh, Tukaj smo videli tudi omejitve eh, trenutno sprejetega mehanizma za nujno pomoč in za civilno zaščito v Evropi. Španija je radodarno prispevala k temu mehanizmu, šest helikopterjev in pa sedem eh, plovil. Eh, španska vlada je mobilizirala tudi vojsko, želela je hitro ukrepati v teh težkih okoliščinah ampak eh, morali bi eh, narediti Evropski sklad za solidarnost bolj fleksibilen. Tudi datum eh, zadnje mm, zadnje posodobitve tega sklada leta 2002 je bilo to zahteva, da se nekaj naredi, da bodo stvari bolje potekale

2013 smo skoraj soglasno eh, sprejeli resolucijo o ogroženih jezikih v Evropski uniji in smo se obrnili na komisijo, ki pa od takrat ni storila nič. Več jezičnost ni več v teh pismih evropskih, evropske eh, komisarjev in treba je rešiti problem teh jezikov. V Franciji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 predsednik eh, parlamenta eh, ima pravzaprav zelo negativno politiko do eh, tega spoštovanja ogroženih jezikov in tudi v drugih državah ni dosti bolje. Spoštovanje kulturne dediščine in to zajema tudi jezike in to zahteva Evropski parlament in tudi Evropske pogodbe in zato je treba pozvati francosko državo. Velika večina poslancev je sprejela to eh, rezolucijo in eh, ta kulturna dediščina Evropske unije ne sme biti še naprej ogrožena. Hvala lepa, gospa Benjue, ide. Kolegice in kolegi, eh, prihodne generacije um, To je poročilo eh, eh, francoskega združenja, ki opozarja predvsem na nevarnost pesticidov. Eh, pri pesticidih se ne upoštevajo vsi znanstveni podatki, čeprav evropske uredbe to zahtevajo. Za evropske potrošnike je zmeda popolna in prihaja do določenih protislovij. In zato um, je treba upoštevati vse podatke in zato je treba izvesti neodvisno študijo uh, v, v zvezi v, z vsemi finančnimi in ideološkimi interesi, tako da bomo dobili čim več informacij in ta študija mora biti čim bolj izčrpna. Eh, uporablja, eh, oziroma mora upoštevati predvsem tudi endokrine motivce, ki so velik problem. Hvala lepa. Eh, gospod Jurgel, IKR. Hvala lepa. Eh, drugi januar 2019 so se spremenili vizumski predpisi za beloruske potnike. Sedaj je možno zaprositi za turistično vizo. To je med drugim vodilo k temu, da se je znižalo število um, beloruskih potnikov in okrožena je tudi trgovina. Zato bi morali znova omogočiti to, da bi uvedli poenostavljeni postopek ali pa da bi uvedli vizo, ki bi omogočila um, prehod meje iz krajev, ki ležijo blizu meje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Overgard. Več kot 17 eh, milijonov Britancev se je odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo. In um, brexita zaenkrat še niso zagotovili. Kajti, eh, če bi bil brexit uspešen, potem bi sledile tudi druge države članice. Če bi vprašali državljane Evropske unije, ali želijo trgovinski sporazum ali super državo, bi bila velika večina ljudi za prosto trgovino. Ampak zakaj bi ljudem uh, dali glas? Demokracija se spoštuje samo, tak, spoštuje samo takrat, kadar daje pravilne odgovore. Moj oče. Um, je bil borec za eh, svobodo med eh, drugo svetovno eh, vojno. Moji starši so začeli z evroskeptičnim gibanjem v 60-ih letih in bil sem del kampanje za odpravo Maastrichtske pogodbe. Verjamem v demokracijo, samoupravo in svobodo govora. Pozivam to dvorano naj eh, izpolnjuje svojo poglavitno nalogo in da eh, naj predstavlja demokracijo. In sicer tako, da spoštuje eh, Britance in eh, da spoštuje tudi tiste, ki so premalo um, zastopani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Polčak, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa. Na voljo imam eno minuto in rad bi spregovoril o velikem konfliktu interesov, ki velja za češkega ministerskega predsednika eh, Andreja Babiša. Evropska komisija se eh, ukvarja za konfliktom interesov ministerskega predsednika. In, On imenuje um, veliko podjetje, ki prejema tudi evropska sredstva za, in sicer v okviru številnih programov. Decembra v preteklem letu je komisar Oettinger uh, Eh, podal eh, začasno pripombo, dejal je, da njegovo podjetje še vedno dobiva evropska sredstva in da to podjetje eh, Andrej Babiš še vedno poseduje. Potem so nadzorniki tudi odkrili številne probleme v zvezi s tem, kako so se črpala ta sredstva. Te začas, teh začasnih izsledkov eh, pa eh, češka vlada ni objavila. In jaz prosim, da komisija objavi končne izsledke eh, teh preiskav, ko gre za lastništvo ministerskega predsednika tega podjetja. Hvala lepa. In sedaj gospod Palmer, socialisti in demokrati. Hvala lepa. Če bo, eh, se, se bodo cene hrane zvišale, bo to prizadelo številne ljudi. To izhaja iz dokumenta, ki obravnava eh, scenarij eh, neurejenega izstopa Združenega kraljestva. Torej, tukaj gre za otroke, ki so lačni, kajti niso prejeli hrane v času počitnic. To je resničnost. Eh, gospod Johnson je gotovo v Luksemburgu danes užival kosilo, ampak najrevnejši v Združenem kraljestvu, tisti, ki gredo komaj iz meseca v mesec, tisti, eh, tistim se bo položaj eh, še poslabšal eh, med tem, ko dogovora ni. Če ne bo dogovora, bo še več revnih otrok v Združenem kraljestvu. Kajti ne more, in zato ne moremo dovoliti, da bi Združeno kraljestvo išlo iz Evropske unije brez dogovora, kajti to bi revščino otrok še poslabšala. Stimați colegi, Uniunea Europeană, acest proiect minunat Čez... Gospod Potoš. Hvala lepa. Torej, Evropska unija je prekrasen projekt in to je najboljše, kar se je lahko zgodilo na tej celini. In vedno znova govorimo o potrebnih okrepih za zaščito okolja. Ampak ne glede na eh, to je tako, da poglavitnih eh, predpisov za zaščito okolja še nismo začeli izvajati. Na voljo imamo rešitve, In imamo tudi področja, ki so za to specializirana. Imamo specialiste, ki bi radi začeli delati, ki so tudi zbrali izkušnje na področju zaščite okolja in imajo tudi izkušnje z uspešnimi projekti. Eh, Kajte te projekte so izvajali v sodelovanju z različnimi državami članicami. Kaj še čakamo? Ne moremo več čakati na to da eh, se bo osnovala za to posebna agencija. Zato potrebujemo od Evropske komisije eh, tudi finančno eh, podporo. Ti ljudje se morajo lotiti dela. Na evropski ravni je treba ta denar hitro sprostiti, zato da se bodo projekti začeli in da bomo vse akterje lahko podprli. Manj moramo razpravljati in več moramo ukrepati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Rowett je naslednja govornica iz Vars zelenih. Spoštovane kolegice in kolegi, po več kot 30 letih je Japonska pred kratkim znova začela s komercialnim kitolovom in na ta način krši mednarodno pravo in eh, krši tudi zaščito morskih eh, ekosistemov. Evropski parlament je vedno znova pozval Evropsko komisijo naj se pogovarja za Japonsko, zato da bi Japonska opustila to grozno prakso. Obžalovanje vredno je, da imamo prostotrgovinski sporozum med Evropsko unijo in Japonsko, ampak ta sporozum ne vseboja nobenih specifičnih določb v zvezi s kitolovom. Toda, um, Ne moramo dovoliti, da se klanje za dobiček nadaljuje. Zato. Uh, je moja politična eh, skupina eh, poslala pismo eh, komisarju za trgovino, v katerem sprašujemo, ali delovanje Japonske je skladno z um, poglavjem o razvoju trgovinskega sporazuma. Če to ni bilo zagotovljeno, če se to, če se to ne zagotavlja, potem je treba takoj sprožiti postopek izvrševanja. Ne moremo podpreti trgovinskih sporazumov, če ti jasno. Um, Eh, opuščajo okoljske, dobre okoljske prakse. Hvala lepa. Gospod Guido Rejl. Eh, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, lahko lepo, da smo se spoznali. Sem nov tukaj in nekoliko se čudim. Zlasti me čudi to, kar sem našel v novem stanovanju v Bruslju. Tam sem našel žarnico. E, spomnite se, to smo e, prepovedali pred nekaj leti. E, Prej nas je grela svojo toplo svetlobo, potem pa smo to prepovedali. In ljudem smo rekli, da morajo kupovati vrčevalne, varčne žarnice, ampak te niso nujno dobre za okolje. Torej, Bruselj mi je simpatičen, imajo zdravo pamet. Kajti bruseljčani eh, nimajo prav visokega mnenja o tej blaznosti prepovedi v Evropski uniji. In v Evropski uniji imamo eh, razgledane državljane in ti bi morali dobiti eh, pravi, svobodno pravico glede tega, kaj bodo kupovali in kako bodo svobodno živeli v svobodni Evropi. Hvala lepa. Gospod Džambacki, IKR.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 in eh, grozi Evropi z nezakonitimi migranti. In Volkswagen želi v tej državi eh, vzpostaviti eh, proizvodno linijo. To ni pravično in tako ne bo šlo. Sprašujem ministerskega predsednika spodne Saške, bodite pošteni, kajti vi dobro govorite hkrati pa silite proizvodnjo v tiste države, kjer kršijo človekove pravice. Želim, da se Evropska komisija in gospa van der Leyen o tem izrazi. Kajti eh, na ta način ne smemo podpirati Erdoganovega režima. Hvala lepa. Gospod Tomah, Evropska ljudska stranka doamnă președintă stimați colegi vorbim în fiecare zi despre. Uh, spoštovane kolegice in kolegi, uh, v Evropskem parlamentu vedno znova razpravljamo o človekovih pravicah in o demokraciji. Danes pa sem se uh, odločil spregovoriti o nečem, kar manjka. Namreč želim spregovoriti o e, Transnistriji. Ta je nekaj kilometrov e, oddaljena od Evropske unije in tam vodi Rusija vojno proti človekovim pravicam. E, Romuni se tam diskriminirajo. In to so tudi redki politiki, ki ne smejo potovati v Rusijo na Rusijo so se obrnili in so opozorili na to, da um, eh, se kršijo njihove človekove pravice. Kot poslanci Evropskega parlamenta se zauzimamo za vladavino prava in za človekove pravice in zato ne smemo eh, pustiti na cedilu državljanov, ki sem jih omenil. Eh, tudi pri službi za zunanje delovanje bom zaprosil za poročilo o tem, kako se ne spoštujajo človekove pravice v tej regiji ki eh, jo je Rusija nezakonito zasedla, čeprav eh, spada k Moldaviji. In potem bomo slišali zanimive stvari. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Avram, socialisti in demokrati. Kolegice in kolegi. Eh, govorimo o eh, eh, raznolikosti vrst in pa o trajnosti. V Evropi imamo vrsto, ki izumira, pa bi jo lahko rešili. In sicer imamo v mislih jesetra iz Donave. Ta riba je preživela vse od časa dinozavrov. Sedaj pa eh, jo Ukrajinci močno lovijo, Gruziji prelov. Vrsta je ogrožena tudi zaradi podnebnih sprememb in pa zaradi jezov, ki se gradijo na Donavi. Eh, dve šestih vrst sta že izumrli. In kar se drugih vrst tiče, smo zadnjikrat e, lahko prešteli samo še redke primerke, devet samčkov in nobene samičke. V zvezi s tem imamo konvencije, ampak te očitno ne delujejo kajti eh, gospodarska in okoljska škoda je izredno visoka. Zato mora Evropska komisija eh, hitro ukrepati, da bi rešila jesetra. Potrebujemo dodatna finančna sredstva in pa rešitve preden bo prepozno, da bi to vrsto rešili. Hvala lepa. Gospod Štefanuta je naslednji. Renew. Hvala lepa. Eh, boj proti podnebnim spremembam je odvisen od Evropske unije in eh, držav članic, eh, ki morajo spoštovati predpise. Naj vam podam dva primera v zvezi s tem, kako se ne spoštuje 11. člen iz pogodbe. Iz tukaj izhaja splošna obveza Evropske unije, da upošteva okoljski vpliv politik in ukrepov, ki jih sprejme. Eh, mobilni svežen, ki obvezuje vozila, da se vračajo domov. In to bi povzročilo eh, povišanje eh, števila vožen brez tovora. To bi pomenilo, da bi bilo na cestah preveč praznih tovornjakov. To pa bi privedlo k visokemu povišanju emisij CO2. In to je še drugi primer, ki je zelo pomemben. Eh, gospod Botoš je to že omenil. Evropska unija ne omogoča dostopa do eh, pravice oziroma do Evropskega eh, sodišča nevladnim organizacijam. Tukaj gre za 11. člen Ahoške konvencije. Torej, če želimo ustaviti podnebne spremembe, bi morali pogledati ehm, na lastni prak in na to, kako spoštujemo mednarodne konvencije in pravo. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Ribe Igi Džiner Zeleni. Eh, v Baski je veliko mladih v zaporu in to samo zato, ker so sodelovali v pretepu, v katerem so sodelovali tudi predstavniki Guardia Civil, torej španske policije in zdaj so ti mladi obsojeni na eh, dolge zaporne kazni od 2 do 13 let. Nekateri evropski eh, poslanci so pozvali tudi gospoda Junkerja k ukrepanju, tudi gospod Timmermans je rekel, da bo pregledal ta primer. Poleg tega je Amnesty International uh, pogledala tveganja za terorizem in izrazila je uh, tudi skrb, da se izvaja eh, diskriminacija proti tem mladim. Zdaj, čez dva dni bo novo zaslišanje. Evropsko komisijo pozivamo naj eh, sprejme ustrezne ukrepe, da bo španska vlada, da bo špansko pravosodje tudi spoštovalo Evropsko konvencijo. Hvala. Gospa Sardone je naslednja. Ah, hvala lepa, eh, hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Eh, rada bi spregovorila o predsedniku Sassoliju. On je sicer predsednik Evropskega parlamenta, ampak ta hip ga ni v dvorani. Ehm, pozorno sem spremljala njegove izjave na začetku plenarnega zasedanja. In moram reči, da sem opazila njegovo obsedenost z um, imigranti. Najprej se je izrekel za to, da je za uh, nevladne organizacije, čeprav so sodelovali z tihotapci. Potem je dejal, da je, treba, da je nujno treba sprejeti imigrante, ne da bi upošteval to, da je velika večina tistih, ki pridajo v Italijo, nezakonitih in da nimajo pravice do sprejema. Potem je napadal politiko zaprtih pristanič. Po letih tega, ko je Italija je zahvaljujoč levici postala um, um, kamp oziroma taborišče beguncev za celotno Evropo. Pričakovala bi si nekoliko več zmernosti, ne pa da navija za eh, migracije eh, brez zavor. Isto sem opazila tudi pri predsednici komisije. Torej, to so prazne besede. Po letih, po tega, ko Evropa ni storila prav ničesar. Želimo, želim si Evropo, ki bi govorila manj o navidezni integraciji in ki bi se bolj osredotočala na to, da zaščiti lasne meje. Prav tako, kot to počenja Salvini v Italiji. Sedaj bom sklenila. Nočemo več Evrope, ki je mesece kritizirala Italijo, pravzaprav pa Italiji ni v ničemer pomagala. Hvala. v skladu s pravilom 172. Med enominutnimi govori ne morete postavljati pod vprašanj v okviru modrega kartona. E, gospoda Terča iz EKR ni. V tem primeru gremo naprej. Gospod Basesko iz ELS. Mikrofon. Predsednik, Gospa predsedujoča, rad bi vas upozoril na nekaj, kar vsi poznamo, ampak o tem ne razpravljamo. Govorim o dejstvu, da je v zadnjih letih Evropska unija postala vse manj pomembna na globalni ravni, v globalni zunanji politiki in sprejemanju odločitev. In zato si želim razprave tukaj v Evropskem parlamentu na to temo. In sicer eh, v odboru AFET, pa tudi v Evropski komisiji bi morali govoriti o iskanju rešitev za ta problem. Evropska unija bi morda potem lahko postala neka referenčna točka na globalni ravni skupaj z ZDA, Rusko federacijo in Kitajsko. Če nimamo takega cilja, pa tvegamo to, da postanemo politično in gospodarsko območje, ki bo samo sprejemalo vplive globalizacije, ne bo pa sodelovalo pri tem, pri oblikovanju globalizacije in pri sprejemanju odločitev v imenu 500 milijonov prebivalcev. E, mislim, da mi je glede globalizacije treba sprejeti številne odločitve in zato smo tudi obvezani v interesu evropskih državljanov, da sodelujemo pri sprejemanju odločitev, ki bodo oblikovale proces globalizacije v prihodnje. Hvala. Hvala doamnă comisar gospa comisarka, dragi kolegi. Rada bi spregovorila o tihotapljenju eh, z ljudmi, tihotapljenju ljudi eh, in trgovanju z otroki in ženskami. Eh, na tem področju obstajajo čezmejne mreže in sama sem poslala pismo predsedniku Evropskega parlamenta, Želim pa eh, tudi komisijo pozvati k temu, da izvede preiskavo v vseh državah članicah. Prek Evropola bi lahko to naredili. Ena država sama ne bo mogla rešiti problema teh mreštih otapcev. Moram tudi poudariti, da Evropska unija mora državljanom zagotavljati varnost in pravice. Eh, pravice pa pomenijo seveda varnost. In eh, naj dam en primer. Eh, otroci, ki so v institucijah eh, eh, na finskem, ne smejo povedati svojega stališča. Čeprav jih pa lahko po 12. letu tudi zaslišijo na sodišču. Ne smemo pa razmišljati samo o gospodarskih vidikih, razmišljati moramo predvsem o človekovih pravicah. Spoštovanje človekovih eh, pravic pa mora biti pod nadzorom povsod, ne samo v vzhodnih državah, tudi na zahodu. Hvala. Gospa Jaroka je naslednja. Najlepša hvala. Eh, sama sem uh, iz Šoprona in uh, želim se spomniti panameriškega uh, piknika. 30-letnica poteka in uh, mi se z veseljem spominjamo tega trenutka, ki se je zgodil pred tridesetimi leti. Zdaj, po tridesetih letih, pa enotnost in pa politično obzorje, ki se je takrat odprlo, ehm, bledita. In Evropska unija ne naredi dovolj, eh, vse več je revnih, eh, na tistem območju. Ljudje tam nimajo osnovnih higienskih, eh, storitev, in možnosti in mislim, da bi morali to temo uvrstiti tudi, v program naslednje Evropske komisije, predvsem v, prednostne naloge, za prvih sto dni nove komisije. Če ne bomo ukrepali v korist ljudem, potem bodo vsa naša prizadevanja ostala samo na papirju in to bo škodljivo za Evropsko unijo nasplošno, posebej pa tudi za njeno gospodarstvo. Eh, prosim, bodimo vredni tega, kar smo dosegli pred 30 leti. Hvala. Gospa Spurek za socialiste in demokrate je naslednja. Thank you, madam chair. Dear colleagues, Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, verjetno ste slišali za uh, kampanjo očrnitve um, določenih sodnikov in pa pravnikov eh, na polskem, torej tistih, ki so se zoprstavljali novi pravosodni zakonodaji. To je primer Pibjak. Um, In zdaj imamo celo kampanjo zastraševanja, ki se izvaja proti sodnikom strani vlade. To so tisti sodniki, ki eh, ne želijo vladi dopustiti, da prevzame eh, pravosodje. Eh, splošni tožilec je hkrati tudi ministr za pravosodje in nadzoruje te postopke. Zato je skrajni čas, da se vzpostavi poseben preiskovalni odbor tukaj v ELS da se te stvari tudi ustrezno proučijo. Hvala. Gospod Alvarez, eh, v imenu ELS. V Španiji so se nedavno zgodile hude poplave, najhujše v eh, nedavni zgodovini, eh, predvsem v Andaluziji in Kastiliji La Manči, tudi v Valenciji. Veliko eh, vas in mest je bilo odrezanih, ogromno je tudi um, uh, uničenih pol, uh, eh, predelka letos ne bo in ljudi so morali odseliti. Torej, škoda je res ogromna in Evropska unija mora pokazati svojo solidarnost z ljudmi, ki so utrpeli škodo v teh poplavah. Sam želim izraziti solidarnost z vsemi žrtvami. In eh, želim tudi pohvaliti vse, ki so eh, pomagali tem ljudem. Eh, pozivam pa tudi k temu, da se uporabi sklad za prilagoditev za to, da se bodo olajšale posledice te hude krize in teh hudih poplav. To se mora zgoditi čim prej. Garcia del Blanco uh, od uh, socialistov in naslednji. Um, uh, hvala. No, podnebne spremembe uh, so uh, dejstvo in Evropska unija uh, veliko naredi na področju obnovljivih virov energije. Um, ampak nima smisla, da te nove strategije podpirajo samo določene regije v Evropski uniji. Uh, določene uh, države to izvajajo bolje kot eh, druge, um, torej nadomeščajo fosilna goriva z obnovljivimi viri, um, druge pa ne. Treba bo izvesti eh, neko tranzicijo tudi tistih regij, ki uporabljajo še fosilna goriva. Mislim, da bi Evropska unija se morala tukaj bolj vključiti prav tako nacionalne vlade, zagotoviti bi morali ustrezna ekonomska sredstva, pa tudi strokovno znanje za to, da se bodo ta sredstva dobro porabila. V naslednji finančni perspektivi bi morala Evropska unija zagotoviti dovolj sredstev za to, da bodo spremembe izvedene. Evropska unija se je industrializirala um, s premogom, Eh, in celotne regije po Evropi so odvisne od eh, premoga. Mislim, da pa smo zdaj pred vprašanjem eh, socialne pravičnosti, pa tudi pravičnosti do zgodovine. Hvala. Gospod Hajšel je naslednji. Za socialiste in demokrate, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. v Evropski uniji se nam mm, določene stvari zdijo samoumevne, naprimer to, da ni vojne eh, v Evropi, ampak pred 80 leti je bila eh, Evropa v hudi vojni, v drugi svetovni vojni. Eh, nacistična Nemčija je 1. septembra leta 1941 napadla Polsko. To bi morali eh, večkrat eh, ponoviti, morali bi se eh, zavedati eh, zgodovine. Eh, napad se je pravzaprav zgodil leta 1939 in eh, zdaj poteka obletnica eh, pakta Molotov-Ribbentrop. Poleg tega smo imeli tudi eh, dogovor iz Minhna, ki, do katerega je prišlo leto pred napadom na Polsko. Eh, največje demokracije je. Eh, na primer Francija in eh, Velika Britanija, eh, so takrat omogočile vzpon Hitlerja. In Hitler je potem zavladal po srednji Evropi, napadel tudi Češko-Slovaško. Danes vojna ni več dobičkonosen posel, tega se vsi zavedamo, vsi se moramo boriti za mir in se tudi ustrezno spominjati zgodovine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 potem eh, tudi eh, glasovali za stavke, eh, naj bi elektronsko, ampak s tem se kršijo pravice posameznika do stavke, naprimer na Švedskem, Italiji, Belgiji in drugod, nažalost tudi poznajo takšne sisteme. Ampak to je ukrepanje proti delavskim pravicam. Eh, zdaj smo priča kapitalistični krizi, ki eh, jo imamo spet eh, na obzorju. In sprejemajo pa se neprimerne zakonodaje, ki kršijo pravice delavcev. V Grčiji smo temu priča v zadnjem času in Sindikati se zelo zauzemajo za pravice delavcev, hkrati pa vlada vse to krši in pravice spodkopava.